Buenas tardes a todas y todos. Lep pozdrav vsem skupaj. Dobro večer. Bonsoir. Tutte tous. Guten Abend. Good evening. <laughs> Dear colleagues, there's not a minute to waste. We have a way to go. Dragi kolegi, Bomo kar začeli, nimamo veliko časa. Kot eh, predsedojoči odbora za državljanske soboščine, pravosodje in notranje zadeve, z veseljem pozdravljam tukaj kandidata za podpredsednika komisije Margaritisa Schinasa. Pozdravljeni tukaj v našem odboru, kjer zasedamo skupaj z odborom za kulturo in izobraževanje. Z nami je tudi predsedujoča tega odbora Sabin Ferhajen. Odbor za zaposlovanje socialne zadeve je pridružen temu za slišanju. V skladu s eh, sedmo prilogo poslovnika bo parlament ocenjeval znanje, zmogljivosti in primernost, kot tudi osebno neodvisnost za upravljanje tega mesta kandidata za komisarja, v tem primeru kandidata za podpredsednika komisije. Konferenca predsednikov je oblikovala dve splošni vprašanji kot šest tudi bolj specifičnih vprašanj, ki, so jih pripra, ki sta jih pripravila odbora za kulturo in odbor Libe. Vsa vprašanja smo razposlali članom odbora v vseh uradnih jezikih Evropske unije. Odbor Juri, odbor za pravne zadeve, ni nasprotoval imenovanju tega kandidata. Razprava bo potekala takole. Najprej bo kandidat za komisarja podal vodno izjavo, predstavitev, ki ne bo trajala dlje kot 15 minut. Potem pa bomo mi poslanci zastavili 25 vprašanj. Vsako vprašanje bo trajalo z odgovori skupaj pet minut, kar pomeni ena minuta za, za vprašanje, dve minuti za odgovor na prvo vprašanje. Potem bodo poslanci imeli priložnost za dopolnilno vprašanje, eno minuto in potem bo kandidat za komisarja dobil časa, eno minuto za odgovor. Tako bomo zaključili prvi krok predstavnikov političnih skupin, pa bi imeli drugi sklop vprašanj, kjer eh, bomo pa razdelili vprašanje po političnih skupinah, vključno s samostojnimi poslanci. Na koncu bo dobil tudi kandidat za komisarja še pet minut časa za zaključni govor. To je struktura današnjega zaslišanja. Gospa Verhajen in tudi sam bova zelo stroga pri nadzorovanju časa prosim, da naj jo ne prisilite, da vas prekinjava. Kaj ti, če ne, ne bo vse išlo spod nadzora in mislim, da se moramo držati zastavljenega načrta. Tolmačenje bo na voljo v vseh 23 uradnih jezikih Evropske unije. Naj za konec uvoda povem, da je današnje zaslišanje še posebej pomembno. Gospod Schinas je kandidat za podpredsednika, ki je pristojen za resor zaščite našega evropskega načina življenja, kar vključuje tudi koordinacijo dela kandidatk za komisarke Ilve Johansson in Helene Dali, ki kar sta pomembna resorja tudi za naš odbor Libe in za zakonodajo, ki jo obravnavamo. Resor gospoda Schinasa je zelo pomemben za odbor Libe, še posebej v skladu z Lizbonsko pogodbo in Evropsko listino temni soboščin, ki je bila sprejeta pred desetimi leti. Tudi Lizbonska pogodba je bila sprejeta natančno pred desetimi leti pokriva pa vprašanja, kot so azilna in migracijska politika, zunanja in notranja razsežnost, kar vključuje tudi vso zadevno zakonodajo. Vključuje oziroma pokriva tudi Evropsko varnostno unijo. Torej, razpravljali bomo o teh zelo pomembnih področjih, vključno z nazivom za ta resor, torej Evropski način življenja. Prvo vprašanje se bo gotovo glasilo, kaj pomeni ta naziv, kaj vi smatrate pod tem imenom, kakšna vsebina se skriva za tem nazivom pred kom nas morate zaščititi, katere so prave grožne in resnične grožne za Evropsko unijo, da nas ne boste zavedli, da bomo napačno razumeli, zakaj gre. Azil in migracije ne predstavljajo nobene grožne, po našem mnenju, za evropski način življenja. Zato bomo natančno prisluhnili vsem prispevkom na obeh področjih še posebej, ko gre za načrtovan pakt o azilu in migracijah. Ta svežen je zablokiran na svetu že predolgo, po našem mnenju. Sedaj pa predajam besedo so predsedojoči, predsednici odbora za kulturo gospej Verhajen, preden prisluhnemo kandidatu za podpredsednika komisije, gospodu Schinasu. Najlepša hvala, so predsedujoči Lopes Aguilar, za vaš uvod. Jasno ste povedali in predstavili, kako bo potekal potek tega zaslišanja. V imenu odbora za kulturo bi tudi sama rada pozdravila med nami kandidata za podpredsednika komisije, gospoda Schinasa. Vi ste prevzeli ogromno odgovornost, odgovorni ste nam za zaščito našega evropskega načina življenja. Vaša odgovornost pokriva varnost, migracije, izobraževanje in šport. Verjetno se zavedate tega, da eh, bo zaradi tega naziva prišlo do več vprašanj in v današnji predstavitvi boste imeli priložnost to vse razložiti. Zdi se mi pozitivno, da bo podpredsednik prevzel koordinacijo resorja kulture in izobraževanja, kar pomeni, da je kulturni projekt Evrope dobil večji pomen. To pomeni, da boste imeli veliko nalog, da boste sodelovali z nami v vsakodnevnem delu skupaj z Marijo Gabriel, ki bo ravno tako imela pod seboj generalni direktorat, kar nas še posebej zanima z področja kulture, izobraževanja in športa kako boste vi koordinirali to delo in kako boste vi udejanili evropski izobraževalni prostor in kako boste poskrbeli, da bo izobraževanje bolj vključevoče, kako si vi zamišljate vse življenjsko učenje in čezmejno učenje, kako boste to spodbujali. Zanima nas tudi, kako in kakšne, o, kakšna urodja boste sprejeli na področju branja športa za vključevanje migrantov in beguncev. Vi ste nam že odgovorili na pisna vprašanja in rada bi se vam iz vsega srca zahvalila za te odgovore. V treh urah, ki bodo sedaj sledile, želimo izvedeti več o vaši viziji, o politike in o resorju, za katero boste pristojni in prepričana sem, da boste dobro in izčrpno odgovorili na vsa naša vprašanja. Veselim se že pogovora z vami. Gospod Schinas, beseda je vaša. Najlepša hvala, gospa predsednica Vrhajen, gospod predsednik Lopes Aguilar, spoštovane poslanke in poslanci. Zame je to zelo poseben trenutek. Gre za zelo čustven trenutek. V zadnjih 30 letih sem lahko prisotoval neštetokrat na sejah odborov in organov te ustanove. Kot mladi uradnik, potem kot menedžer in potem tudi kot evropski poslanec. Vendar pa je današnja situacija, ko sem tukaj pred vami kot kandidat za podpredsednika komisije, ko bi si rad pridobil vaše zaupanje za izvajanje programa za naslednjih pet let skupaj z vami, je situacija, kjer se res počutim um, zelo um, skromnega in ponižanega. In gre za to, da Pogodba o Evropski uniji opominja na to, da moramo v Evropi vzpostaviti človeško dostojanstvo v družbi, kjer pluralizem, nediskriminacija, strpnost, pravično solidarnost in enakopravnost med moškimi in ženskami prevladuje. To opredeluje moja poslanica. Resor, ki so mi ga dodelili pokriva področja kot je izobraževanje, kultura, zaposlovanje, varnost, migracije, zdravstvo in pa enakost. Skupna nit in skupno temu pa vse je, da moramo poskrbeti za ljudi. Predpostavka je, da so vsi ljudje pomembni, nikogar ne smemo pustiti na cedilu in vsi morajo imeti dostop do istih pravic, do varnosti in do enakosti. Kot tudi priložnosti. To bo izhodišče mojega dela, če bom potrjen za podpredsednika. Moja vloga koordinatorja bo prinesla dodano vrednost na treh področjih na katera se bom osredotočil v tem uvodnem govoru. Prvič, da bodo naše družbe postale bolj pravične in bolj vključujoče. Drugič, da bomo poskrbeli za nov pakt za migracije in azil. In tretjič, da bomo izpopolnili našo varnostno unijo ki se bo spopadala s tradicionalnimi in sodobnimi grožnjami. Na vseh treh področjih morajo ukrepi biti horizontalni in presekati organizacijske silose. Torej, deloval bom na več področjih in osredotočal se bom predvsem na ljudi in na konkretne rezultate na nikakršen način ne jemljem zlahka razprave, ki jo je sprožil naziv tega položaja in tega dela. Močno spoštujem vsa stališča in vse argumente, ki so bili izraženi v tej razpravi. Shakespeare je dejal, da bi tudi vrtnica pod drugim imenom dišala enako lepo vendar pa so nazivi zelo pomembni, kaj ti ti dajo pomen stvarem. Dajo pomen tudi nam. Biti evropejec namreč nekaj pomeni. V bistvu biti evropejec pomeni, da ščitimo najranljivejše v naši družbi. To pomeni zdravstvene in socialne sisteme, ki so dostopni vsem. To pomeni, da imajo vsi enake priložnosti. To pomeni, da spodbujamo kulturo in šport kot bistvene elemente naših sistemov in da opremimo ljudi, ljudi z znanjem, veščinami in izobrazbo, ki jih potrebujejo za to, da delajo in živijo dostojanstveno. To pomeni, da se počutimo varne v naših domovih, na naših ulicah in na drugih krajih, kjer se srečujemo, kjer se pogovarjamo in kjer um, skupaj izkušamo življenje. Biti evropejec pomeni, da smo odprti za svet, da ponudimo naše srca in domove za tiste, ki nimajo takšne sreče kot mi. To pomeni, da zagovarjamo te pravice, ta načela in te vrednote drugot po svetu. Biti evropejec pomeni mir, svobodo, enakost, demokracijo in spoštovanje človeškega dostojanstva. Osebno pa menim, da biti evropejec pomeni živeti evropsko življenje, vzgajati evropsko družino in posvetiti 30 let mojega življenja evropskemu um, uradnemu ustroju. Če ne bi bil evropejec, ne bi bil ničesar. Ponosen sem na to, da sem evropejec in da, na to, da sem dobil to edinstveno priložnost, da služim tej uniji. Spoštovan poslanke in poslanci, vaša odbora služita kot motor, da naše družbe postanejo bolj vključujoče in bolj odporne. Prepričan sem, da lahko zgradimo prihodnost, ki bo temeljila na dostopnosti in na priložnostih za vse. Naj začnem s prvim poglavjem, da naše družbe postane bolj pravične in bolj vključujoče. Zaščititi moramo najranljivejše in to moramo početi posod na vseh področjih. Spodbujal bom celovit pristop, ko bo šlo za vključevanje in za integracijo z ustanovitvijo Evropskega stebra socialnih pravic smo naredili res korenit korak, vendar moramo sedaj zagotoviti, da vsa ta načela, da vse te pravice postanejo resničnost. Ena prvih nalog bo, da zagotovim, da bo Evropski socialni sklad plus spodbujal socialno vključevanje, podporil tiste, ki to najbolj potrebujejo in spodbujal mobilnost delavcev po Evropski uniji. Mi moramo poskrbeti za to, da bodo naši mladi lahko delali po vsej Evropi. Moramo spodbuditi države članice, da preobrazijo in modernizirajo svoje izobraževalne sisteme, vključno s digitalnim izobraževanjem. Erasmus, Discover EU in Evropsko. Solidarnostne enote moramo uporabiti za to, da opolnomočimo naše mlade in da jim damo nove priložnosti za mobilnost. Zagotoviti moramo, da nobenega otroka ne postimo na cedilu in zato bomo uvedli evropsko jamstvo za otroke, zato da preprečimo, da bi tisti otroci, ki rastejo v revščini, bili izključeni in ne bi imeli bistvenih osnovnih pravic, kot so dostop do zdravstva in do izobraževanja. In ta ideja se je rodila tukaj. Sodeloval bom s komisarko za zdravstvo za zdravje, zato da bova skupaj spodbujala nacionalne zdravstvene sisteme. S komisarko za enakost bova poskrbela, da bomo poskrbeli čim večjo enakost med spoloma in da bomo evropsko strategijo za enakost vključevali povsod. Potrebujemo tudi nov zagon za integracijo državljanov tretjih držav. Nadgradil bom akcijski načrt za vključevanje beguncev imigrantov z leta 2016 in sprožil dodatna sredstva na tem področju. Zelo sem vesel, da dolgotrajna integracija imigrantov in beguncev bo element, ki bo vključen v nov Evropski socialni sklad plus. To pomeni, da bomo dobili dodatna orodnja, dodatne sredstve, zato da bomo podprli takšne pobude. Ravno tako ne smemo pozabiti na enega od evropskih zakladov in to je evropska kulturna dediščina. V to moramo še naprej ulagati in jo predstavljati in promovirati zunaj in znotraj Evropske unije. Tudi šport ima za lahko zelo pozitiven vpliv na družbe, kar zadeva zdravje, socialno vključevanje in enakost med spoloma. Če želimo živahno gospodarstvo, moramo podpreti vse, ki sodelujejo v družbi. Vključevanje mora postati pravica in dožnost za vse. Sedaj pa drugo poglavje mojega eh, dela in to je oblikovati nov pakt za migracije in azil. To bo zelo zahtevna naloga, vendar pa menim, da lahko to dosežemo tako, da bomo uporabili vse znanje in izkušnje iz, iz preteklosti. Ta pakt mora biti horizontalen, vključevati mora notranje in zunanje politike. Ko gre za reformo skupnega evropskega azilnega sistema, bomo najprej poskrbeli za to skupaj z komisarko za notranje zadeve, da bomo spostavili dialog z vami in z državami članicami. Poiščiti, poiščiti, eh, iskati moramo možnost za kompromis. Moramo najti način za napredovanje. Zelo kmalo vam bomo predstavili vse opcije, o katerih bomo razpravljali in za katere si želimo doseči konsens. Samo potem pa bomo uradno predstavili naš predlog. Tudi za trenutek ne bomo zapostavili dela, ogromne količina dela, ki ste ga opravili v zadnjih treh letih. Za ta ref, za reformo tega svežnja. Zato se lahko zahvalim vam, Evropskemu parlamentu. To delo bomo ohranili. Glede notranjih reform, lahko rečem, da je to samo del širše podobe. Zato, da dobimo resnični evropski azilni sistem, moramo podpreti države članice tako, da bomo sklenili začasne ureditve o izkrcavanju. To mora vključevati pravi dialog z nevradnimi organizacijami, ki opravljajo res hvale vredno delo iskanja in reševanja v sredozemlju. Mi moramo postati del rešitve. Na današnji dan tragične obletnice dogodkov v Lampeduzi, to še posebej velja. Vsi predlogi in pobude novega pakta bodo sprejeti z namero, da, z mero, da odpravimo notranji nadzor nad mejami, zato da dobimo resnično dobro delujoče šengensko območje. Verodostojni azilni sistem nas mora zaščititi tudi pred zlorabami sistema. Zato potrebujemo nov zagon na področju vračanja tistih, ki nimajo pravice do tega ostanejo. Tukaj tako, da bomo najprej zaključili z evropskimi predpisi o vračanju in da bomo sklenili dogovore o ponovnem sprejemu s prednostnimi državami, tranzitnimi in državami izvora. Zato moramo uporabiti vse obstoječe orodje, ki ga imamo na razpolago na tem področju. Graditi moramo tudi na področju pilotnih projektih eh, o migracijah, tako da bomo spodbudili nove scheme za zakonite migracije, ki bodo v skladu s potrebami evropskega gospodarstva, trga dela in naših demografskih izzivov. In Zato bomo vzpostavili tudi mehanizme in sklenili sporazum z Nigrom in Ruando. Sedaj pa še tretje poglavje, varnostna unija. Vrednote, ki jih zagovarjamo, moramo spodbujati in zavarovati pred tistim, ki jih ogroža. Gre za visoke standarde varovanja podatkov in zasebnosti. Zavedam se tega, da bo moja vloga tudi ta, da mora vse, kar pa še ima na področju varnosti, biti storjeno v spoštovanju temeljnih soboščin. In to moramo imeti pred očmi, ko oblikujemo politiko od vsega začetka. To bo vodilo, ko bom pripravil predloge za interoperabilnost, kar bo še posebej pomembno, ko bomo vzpostavili naš, naše nove informacijske sisteme. Še posebej se bom posvetil izvajanju glede tistega, kar, o čemer smo se že dogovorili. Spodbuje bom zaščito evropejcev na spletu s prijetjem predloga o teroristični vsebini na spletu in to vključil v zakonodajni akt o digitalnih storitvah in uložil v delo znotraj internetnega foruma Evropske unije. Treba se bo posvetiti tudi hibridnim grožnjam, ki ogrožajo eh, naše sisteme, vrednote in demokracije. Gospe in gospodje, bil sem poslanec Evropskega parlamenta in dobro se zavedam tega, da srce demokracije bije tukaj. Tukaj se sprejema naša zakonodaja in tukaj se oblikuje naša prihodnost. Vi ste bili izvoljeni z največ glasovi v 20 letih. To pomeni, da so naši državljani vedno bolj udeleženi v politično življenje in da se želijo udestovati v naši demokraciji. Zato jih ne smemo razočarati. To pomeni tudi, da sprejemam odgovornost tudi do vas, kot tudi do vas da želim zagotoviti čim večjo transparentnost v mojem delu in tudi glede moje osebe. Obvezal se bom tudi, da bom spoštoval najviše etične standarde in transparentnosti v skladu z pogodbo in kodeksom ravnanja komisarjev. Sodeloval bom s kolegi iz kolegija in stalno sodeloval z vami, da bomo dobili bolj varno Evropo, ki bo bolj enakopravna in ki ne bo nikogar izključevala. Še posebej pa se zavezujem k temu, da bodo ljudje postali moja največja prioriteta, ne glede na politične stranke, na nacionalne meje. Evropska unija mora postati unija ljudi, človeških biti. Unija, ki ne bo nikogar postila na cedilu. Unija državljanov, ki bodo živeli v kohezivnih in strpnih družbah. Najlepša hvala. Thank you, Mr. Skinas. Now we move... Najlepša hvala, gospod eh, Skinas. Zdaj gremo kar na prva vprašanja. Najprej bodo dobili besedo predstavniki političnih skupin v Evropskem parlamentu. Prva bo dobila besedo gospa Mecola za ELS. Eno minuto, izvolite. Najlepša hvala, gospod Skinas kandidat za podpredsednika. Najlepša hvala za vašo vodno predstavitev. Mi se zavedamo, da boste vi posegli v medsebojno odvisna področja, ki zadevajo življenje naših ljudi. Vaš rezor je predvsem posvečen ljudem. Mi se moramo držati pogodb, Eh, vrednot, kot so svoboda, načel, kot so pravna država, pluralizem, eh, pravice manjšin, strpnost, nediskriminacija, solidarnost in tako dalje. Mi smo ponosni na te vrednote in na to, kakšen zgled dajo ne samo tukaj v Evropi, ampak drugot po svetu. Vaš rezort zahteva eh, vodstvo. In to od vas tudi pričakujemo. Kako boste zagotovili da bo enakost in raznolikost, ki je del našega življenja, okrepljen, kako boste zagotovili, da bo integracija ostala eh, prednostna naloga vašega dela, kako boste zagotovili pakt o azilu in migracijam, da boste dosegli dosednost med zunanjim in notranjim vidikom in da boste to uskladili s trgom dela. Najlepša hvala, gospod eh, kandidat, izvolite dve minuti. Values o vrednotah in o načelih za uporabo te horizontalne odgovornosti, da skupaj s kolektivnim prizadevanjem spodbudimo vse skupaj, zato da združimo vse, kar potrebuje naše družbe, znanje, veščine, enakost, integracijo, vključevanje. Mislim, da je vse to očitno, mislim, da mi tukaj ni treba porabiti preveč besed. Mi smo zelo uspešni pri delu na teh področjih. Sedaj pa moramo požeti sadove tega dela, teh usporednic in na podlagi tega oblikovati dodano vrednost. Zelo sem vesel in navdušen nad tem, da so mi dodelili to odgovornost, kajti to zahteva sodelovanje z drugimi komisarji, z vami in z državami članicami. In sedaj nekaj o paktu. Zaključek, ki ga lahko potegnem skupaj z Ilvo Johansom na tem področju, je, da nujno potrebujemo svež začetek. Da pogledamo vse tisto, kar ni dobro delovalo in vse tisto, o čemer nismo našli dogovora. Kljub temu pa ne smemo pozabiti na tisto delo, kjer eh, smo, s katerim smo opravili velik napredek. Torej, gravitacijski center pakta bo jasno reforma dublinskih predpisov in postopkov, potem pa moramo k temu dodati vse tisto, kar potrebujemo za to, da odpravimo blokado, da nam bo pomagalo pri novem začetku in da bomo odprli pripravljenost vseh tistih, ki imajo omejen pogled na to. Pa še dopolnilno vprašanje v zvezi z migracijami. Res je, manj je prihodo, ampak migranti še vedno izgubljajo svoje življenje, še vedno imamo kriminalne združbe tih otapcev, še vedno nimamo sistema za porazdelitev bremena. Poleg tega pa tudi sporazumi o ponovnem sprijemu ne deluje oziroma premalo jih je. Dejali ste, da moramo storiti še več. Kaj pa lahko storimo v naslednjih petih letih drugače? Kakšna je vaša vloga pri tem? Glede zakonitega priseljevanja, vem, da so za to odgovorne države članice, zanima pa me, ali moramo opraviti resno oceno, tako da bomo videli, kakšno je popraševanje, eh, v državah članicah. Sedaj pa imate na voljo minuto, gospod Skinas. Your... Bom kar nadaljeval z vašim odgovorom. Podarek mora biti na reformi uredbe Dublin, glede same blokade, kaj lahko storimo, da jo odpravimo ponovni sprijem, vračanja, šengen, meje. Tukaj moramo pomagati vsem in vsi moramo razumeti, da ni neke čarobne palice, gre za celovit pristop celotnega svežnja, tako notranji, kakor zunanji del. Glede zakonitega priseljevanja, 10 sekund imam še na voljo mislim, da moramo pravzaprav nadaljevati z uspehom pilotnega projekta, prenoviti oziroma razmisliti o predlogu direktive za modre kartice in seveda trg dela moramo tukaj upoštevati, kaj potrebuje, tako da bomo to tudi povezali z zakonitimi migracijami. Najlepša hvala, sedaj pa dajem besedo gospe Sipl. Minuto imate na voljo. Hvala za besedo. Ime vašega portfelja pa vseeno spodbuja skrajneže, ki verjamejo, da sedaj gradimo trdnjavo Evropo ampak naše države so bile vedno pod vplivom migracij na področju glasbe, hrane in tudi drugot. Migracije so izziv, migranti pa niso grožnja, kaj ti bežijo pred pregonom in smrtjo v svojih državah in moramo jim pomagati, to je tudi del naše kulture. Zapisali ste, da moramo obraniti oziroma zaščititi naš evropski način življenja, našo kulturo. Pred kom? To je moje vprašanje. Potem pa mi prosim tudi pritrdite, da vaš portfelj ne bo razdvojil Evrope, ampak jo bo združil. Povejte mi tudi, kako boste tudi vi spodbujali naše vrednote in kulturo vladavine prava. Dve minuti imate na voljo, gospod Skinas. Hvala za to vprašanje, gospa Sipr, kajti na takšen način lahko bolje pojasnim kar sem še hotel pojasniti v svojem uvodnem nagovoru. Moram povedati, da nikoli nisem verjel, da je lahko ime mojega portfelja nekaj, kar lahko ogroža nas in da ne razdeljujemo Evrope, mi proti njim. To ni naše poslanstvo. Evropska unija je svetilnik upanja če dalje temnejšem svetu. Smo raznoliki, smo vključujoči, smo posebni, občudujejo nas poleg tega, nam tudi zavidajo zaradi vseh teh odlik. Mislim, da moramo seveda tudi pozitivno izrabiti vse te kakovosti in odlike. Naše družbe morajo biti bolj odporne, ne, da bi se pri tem bali in se ne smemo upravičevati drugim zaradi naših vrednot. Seveda imamo populiste, ki hočejo špekulirati oziroma izrabiti naše vrednote. Naše vrednote so zelo odporne na takšne pritiske populizma. Populisti morajo biti ogroženi, naše vrednote morajo ogrožiti njih. Mislim, da nismo v neki kulturi sovraštva. Naše migracijske politike so celovite, ključujoče. Poleg tega tudi temelijo na premisi, da bo Evropa še vedno azilna destinacija. To nas tudi opredeljuje, to smo mi, to je Evropa. Ne gre za nas proti njim, gre za politiko, ki temelji na vrednotah. Evropa bo vedno destinacija prosilcev za azil, ampak tisti, ki pa niso pravičeni do azila, se bodo pač morali tudi vrniti. Mi pa bomo to storili na evropski, dostojen način, z našim denarjem. Res ne vem, zakaj bi se morali sramovati, oziroma zakaj se moramo upravičevati za vse te naše vrednote. Sam hočem samo povdariti pozitivno plat našega pristopa, sedaj pa še minuto, gospa Sipel. Vseeno pa niste odgovorili na moje vprašanje, proti komu se moramo zavarovati in kako boste spodbujali našo družbo vladavine prava ali bo ta komisija delala za Evropo, ki bo odprla svoje srce že tistim, ki so v Evropi, pa tudi novim. Poleg tega mi tudi sporočite, kaj bo novega v novem paktu, kako se bo ta pakt razlikoval od obstoječe zakonodaje in od že novih predlogov in kako se bo razlikoval od holističnega pristopa na področju migracij. Prosim, da odgovorite tudi na ostale vprašanja, ki sem jih vam zastavila. Sama nikoli nisem rekla, glede samega naziva, da se lahko poistovetite s tem nazivom, ampak vseeno se poraja vprašanje, ali ste pripravljeni spremeniti ime vašega portfelja, da to niste odgovorili. Zanima me, ali se boste osebno zavezali za to, da spremenite ime svojega portfelja mi proti drugim, proti komu se moramo zaščititi, proti tistim, ki nam nočejo dopustiti, da živimo naše evropske vrednote, kjerkoli. Moramo se zavarovati proti tistim, ki nočejo pomagati migrantom, ampak jih tihotapijo in jih izkoriščajo. Moramo se zavarovati proti proti tistim, ki odrekajo hrano migrantom, proti tistim, ki ne dovolijo svojim otrokom, da grejo v šole. Se pravi, zaščititi se moramo pred vsemi temi negativnimi elementi. To pa lahko storimo s celovitim pristopom, ki temeli na naših vrednotah. Sem bil pa prej tudi zelo jasen. Moj pogled na ta portfelj. Ja, prvič, kaj imamo sedaj, ni negativen. Poleg tega tudi ne verjamem, da ga bodo drugi populisti izrabili, da moramo zato igrati njihovo igro. Ne, to ni moja vloga. Glede samega pakta pa sem bil zelo konkreten. Že prej sem odgovoril gospe Mecoli in z veseljem bom še odgovoril na ostala vprašanja. Sedaj pa gospa Intveld za Renew Europe. Minuto imate na voljo. Hvala, gospod Skinas. Prepričana sem, da ste osebno zavezani vrednotam, ki ste jih opisali. Občudujem pa tudi vas v vašem pogumu, da pravzaprav branite naziv, ki ga ne moremo obraniti, zaščita našega evropskega načina življenja. Ja, vem, imate ogromno izkušenj tudi na področju komuniciranja. Mislim, da ste tudi takoj razumeli, da je, ta ime, da je to ime skupaj z migracijsko politiko toksično. Tudi sami veste, da si seveda lahko to razlagamo na različne načine, vse pojasnjujemo, ampak te škode ne bomo odpravili. Zato sem res presenečena nad tem, da novo izvoljena predsednica ustraja pri tem imenu. To ime nas bo pravzaprav še marsikaj stalo, ne združuje nas in ne nas povezuje. Ja vem, da so druge poslanske skupine, no eni so. Uh, Eh, bolj naklonjeni temu imenu drugega popolnoma zavračajo. Se pravi, povejte mi, ali mislite, da je ime portfelja bila napaka ali pa morda še kaj slabšega, ali je to res slaba politična presoja? Moj odgovor je naslednji. Že prej sem povedal, da je moje izhodišče, da spoštujem vse argumente in vsa stališča o sami razpravi, o imenu tega portfelja. Ja, cenim se te argumente. Imajo določeno težo. Ko sem seveda prebral to, kar je novo izvoljena predsednica napisala uh, in pojasnila v zvezi s tem, imenom. Vse tudi temelji na drugem in tretjem členu pogodbe o delovanju Evropske unije. In čisto na koncu teh določb je zapisano, da je del našega evropskega načina življenja v Evropi, da se vedno pogovarjamo, razpravljamo in se potem tudi strinjamo in se tudi dogovorimo o čem. Sedaj ste me postavili pred določen izziv in sicer, da naj nasprotujem temu imenu portfelja. Ne moram samo povedati, da popolnoma zaupam novo izvoljeni predsednici, ki je bila v parlamentu že ogromno let v Nemčiji, kakor ste vi tukaj. Spoštujem pa tudi vaše argumente in spoštujem tudi njeno voljo, da vam bo prisluhnila in da se bo z vami tudi dogovorila in pripričan sem, da bomo s časoma dobili tudi odgovor ki ga od mene zahtevate sedaj. Okay, you, Imate še čas za dopolnilno vprašanje, Sofi? Still... Ja, čas pa imamo, še dve minuti. Really... Vprašanje je pa resno ne gre samo za vprašanje za vas, ampak za celotno komisijo. Kakšno bitko hoče imeti sedaj komisija? Julija smo glasovali in res me zanima, zakaj komisija noče pravzaprav bolj tesno sodelovati s parlamentom, kajti tukaj gre samo za bitko z vodilno kulturo. Mislim, da je bolje, da najdete pravzaprav neko zavezništvo z sredinskimi strankami. Mi verjamemo, da je treba spremeniti ime tega portfelja. Prosim vas, da spremenite ime in da z nami delate v naslednjih petih letih za Evropo, ki bo odprta in vključujoča, kajti drugače ne boste našli večine v Evropskem parlamentu. Evropska unija mora biti v ospredju na področju raznolikosti in odprtosti. Se pravi, ali boste za to, da se spremeni portfel? Excuse me, the timing, the timing has to be <laughs> reset because the round of applause made it count. Zaradi aplauza moramo dati gospodu Skinas malo več časa za odgovor. Ko je novo izvoljena predsednica predstavila Julija svoje politične smernice, se pravi, predstavila jih je vam in predstavila je šest sklopov dela in sicer v svojem govoru, pa tudi v pisni obliki. In seveda en sklop je bil zaščita našega evropskega načina življenja z vso podano in obrazloženo vsebino tega imena. In dobila je tudi vašo zaupnico. Izvolili ste jo. Postala je novo izvoljena predsednica na podlagi vašega zaupanja, na podlagi šestih sklopov političnih smernic, ki ste jih prijeli in ki ste jih tudi potrdili. Vem, da se je morda od Julja marsikaj že spremenilo, vem, da hočete nekako povezati določeno negativnost in malo tudi prejudicirate moje delo, kljub temu, da bi vam že desetkrat lat pojasnil, da sam mislim, da negativni elementi niso del mojega portfelja. Prav nasprotno. Mi smo svetovni prvaki na področju enakosti med spoloma podnebja. Saj smo že svetovni prvaki na teh področjih. In zato se moramo eh, tudi ponašati s tem in braniti vse te dosežke in odlike. Moram vam povedati, da sem v zadnjih 30 letih gradil mostove. To sem jaz. Gradil sem mostove, to je moje poslanstvo. Združujem ljudi in upam, da bom lahko to počel tudi v naslednjih petih letih. To je moj odgovor na vaše vprašanje. Sedaj pa gremo k zelenom. Gospod Magit, gospod Skinas, vem, da hočete malo pozitivno obrati obravnavati in orisati ime vašega portfelja. Ampak ali vas ni malo sram zaščita našega evropskega načina življenja, gre za neofašistične otenke iz 90-ih let, kaj ti zdi se nam, da ste s tem podarili tudi veliko darilo fašistične skrajnežem. Zanima me, kaj boste naredili na področju integracije. Ali boste izvajali tudi akcijski načrt komisije z leta 2016 glede vključevanja državljanov tretjih držav, ki živijo v Evropski uniji. Zlasti me pa tudi zanima, ali boste podprli sredstva za lokalne in re, regionalne organe, kot je to predlagal ta parlament v okviru sklada AMIF. Dve minuti imate na voljo, gospod Skinas. Mislim, da sem že odgovoril gospe Zipel, da so skrajneži in populisti tisti, ki se morajo bati naših vrednot in ne obratno in zavračam te trditve. In jaz seveda čisto drugače gledam na ime tega portfelja, kot ste opisali čisto na začetku. Potem pa odgovor na drugi del vašega vprašanja, ta je pritrdilen. Imamo akcijski načrt iz leta 2016, se pravi takrat, ko je bila migracijska kriza na vrhuncu in v letu 2016 smo tudi pripravili prvi akcijski načrt na področju vključevanja migrantov in beguncev. To je šele začetek. Moram tudi povedati, da smo zelo veseli, kajti to bomo imeli v novem večletnem finančnem okviru znotraj Evropskega solidarnostnega sklada. To pa tudi pomeni, da bomo imeli več eh, denarja. Vem, da ste župan in vem, da tega dela ni treba opraviti iz Bruslja. Brusel eh, ni vseveden. Mi ne bomo spodbujali vključevanje od zgore na vstov. Ne, prisluhniti moramo vam civilni družbi, vsem deležnikom. In verjemite mi, veliko krat me boste videli na terenu, v šolah, v bolnicah, na univerzah, na nogometnih igriščih, tam bom, na terenu in računam na vašo podporo. Sedaj pa še minuto, gospod Magid. Se ne postavljam pod vprašaj vašega dela, ampak mislim, da ni dovolj. Ime ima tudi določeno težo in določen pomen, kaj če, če ustrajate pri tem imenu, pravzaprav spoh ne razumete realnosti. Ta portfelj, ime tega portfelja je nedopusten in s tem pravzaprav popuščamo skrajnežem vključevanje lahko dosežemo samo s tem, da zagotovimo enake pravice na močni pravni podlagi za vse, ki živijo v Evropski uniji, ne glede na to, ali so begunci oziroma prosilci za azil. Poleg tega pa imamo tudi ogromno migrantov, ki živijo v Evropski uniji že kar nekaj časa, pa jim ne dopustimo, da bi uživali vse pravice ki jih uživajo državljani Evropske unije. Ali boste tudi zato spremenili direktivo o rezidentstvu? Gospod Skinas, samo minuto imate še na voljo. Je to moja zadnja minuta? Ne, ne, samo v tem sklopu. Dobro, malo dramatični ste bili. Kakorkoli, gospod Magid, da odgovorim na prvi del vašega vprašanja. Mislim, da sem že odgovoril, vse poznate moje stališče. Drugače se pa popolnoma strinjam z vami. Mislim, da lahko seveda prenovimo in pregledamo zakonodajo na področju daljšega prebivanja v Evropski uniji. Delo že poteka, ne vem, da obstajajo nedoslednosti in vrzeli. In pripravljen sem pripraviti zakonodajni predlog, s katerim bi prenovili ta zakonodajni akt o dolgoročnem rezidentstvu, tako da bodo tudi ti, ki živijo v Evropski uniji dlje časa, imeli vse pravice, kakor državljani Evropske unije. Vem, da je to vprašanje tudi zelo pomembno za vašo kolegico, ki je, sedi ob vas. Sedaj pa. Nikolas B. za ID. Minuto imate na voljo. Hvala lepa. Vaš predhodnik Avramopoulos um, je pogosto govoril o nezakonitih eh, migracijah. Dejal je, da se bomo borili proti tem migracijam, ampak nikoli nismo dobili zadosti sredstev. Vsi smo tukaj zavezani pravici do azila, ampak ta pravica do azila je bila sedaj um, speljana v napačno smer. Um, to je sedaj um, način za nezakonite migracije. In uh, pogosto se tih migrantov potem ne izžene um, iz Evrope, to kaže tudi številke Eurostata. Um, in sedaj vidimo, da um, vsi prihajajo v Evropo in se tukaj kar naseljujejo sem poročevalcu Senci za prihajajočo direktivo za vračanje, ampak pri 17 straneh odgovorih na vprašanja prometa niste nikoli omenjali vračanja, nobenih operativnih odločitev ni bilo. In zato imam tukaj dve vprašanje. Kot prvo, ali ste ja, zavezani um, zaščiti evropskega načina življenja v redu? S kakšnimi ukrepi, mehanizmi boste poskrbeli za izgon um, migrantov in še uh, kaj mislite o upravljanju migracijskih eh, tokov eh, in pa o konzularni podpori za izgon. Hvala. Izvolite, gospod Skinaze, dve minuti. Hvala. Ko govorimo o evropski migracijski politiki, je ena izmed težav to, da mm, se omenjajo eh, pol resnice v zvezi z zelo kompleksnim pojavom. Um, ehm, glede, z enim sektorskim pristopom ne moremo razrešiti celotnega vprašanja. Um, prav zato je treba na novo proučiti vse. Prej sem dejal gospe Macoli, da imamo tukaj nov izraz pakt in da je to um, dobro, pozitivno ime in se ga moramo tudi poslužiti. In moramo probiti vse elemente, ki so nam na voljo. Če želimo učinkovit sistem vračanja, potrebujemo eh, tudi sistem za ponovni sprejem z državami izvora in tranzita. Z eh, pristojno komisarko za mednarodna partnerstva bom to skupaj organiziral, enako tudi z eh, komisarji, ki so pristojni za soseščino. treba je določiti prioritete, treba se pogovarjati s tretjimi državami in potem, če lahko rečem, um, tukaj ne bomo iskali pogojevanja, to ne bo šlo, ampak želimo celostne sporozume, ker vsi nekaj pridobimo, win-win. V teh dogovorih je treba obravnavati same korenine tega pojava. Treba je potem tudi poštivati, da se morajo te države razvijati. Treba je omogočiti mladim, da tam dostojno živijo, da tam ostanejo, ne pa da se um, vržejo v roke tihotapcev po Sredozemskem morju. Z Ilo Johansson sem se o tem še pogovarjal in tudi izvoljena predsednica gre v tej smeri. In upam, da bomo uspeli doseči ta rezultat, seveda, če bom potrjen. Za koga minut? Imate še minuto, gospod Pej. No, gledajte, um, uh, vaš odgovor je podoben odgovoru uh, vašega pred, predhodnika. Um, ni bil jasen odgovor in zato imam še dodatno vprašanje. Poglejmo si mafice in patriotapce um, iz afriške celine. Tu gre za dejansko trgovino z ljudmi, za grozovito početje. Uh, imamo nekatere nevladne organizacije, ki v bistvu sodelujejo s temi tihotapci in trgovci. Kaj boste storili um, skupaj s Frontexom za to, da te nevladne organizacije niso več sokrivec za nezakonito migracijo, prav tako bodo sokrivec um, za pomoč tistim, ki uporabljajo grozovite metode. Uh, Karola Rakete je bila tudi v odboru Libe, To me je res eh, šokiralo, ko pa je v bistvu eh, sodelovala s temi eh, tihotapci pri svojem početju. Jem tu. Prosim um, za odgovor. Se ne strinjam s temi argumenti. Nevladne organizacije niso problem pri tem, ampak so v bistvu del rešitve. Ponavljam, obrati moramo celosten pristop, teh vprašanj ne moramo obravnavati ne da bi uh, pametno ravnali in pogledali, kje so glavni vzroki za te pojave. Zelo lahko je sedaj reči, da je problem v tihotapcih ali pa v nevladnih organizacijah. Ne gre tako. Tu govorimo o predvsej bolj kompleksnih uh, razmerah, to je splošen globalni pojav. Ne moremo ničesar uh, eh, strmačiti s takšnimi delnimi razlagami, kot sem povedal že prej. Edini način, da uspemo, je, da si pogledamo preteklost in pogledamo, kaj ni delovalo. In tukaj imate prav. Vračanja niso delovala. In zato moramo storiti nekaj drugega. Več. Vračanje ni delovalo, ker nismo imeli dogovorov o ponovnem sprejemu, da bi podprli vračanja v druge države. v migracijski politiki je vse medsebojno povezano. Um, torej, zato moramo tako to tudi obravnavati. Hvala, sedaj pa dajem besedo gospe Prokacini, gospodu Prokacinju za EKR. Dejali ste, da je evropski način življenja nekaj, kar izvira iz vrednot, ki nas opredeljujejo. Omenili ste politični pluralizem, tudi enakost med spoloma. Zanima pa me, kaj boste storili, da boste zaustavili zaostrovanje kulture geto, ki pravzaprav je nekaj popolnoma drugega in drugačnega in nasprotuje našim vrednotam. Recimo omenjam pravzaprav določene delene mest v Evropski uniji, ki so geta in pravzaprav so tudi mesto za politični radikalizem. Najlepša hvala, dve minuti imate na voljo, gospod Skinas. Gospod Prokacini, nikoli v svojem življenju nisem spoštoval. ničesar, kar pravzaprav uh, temelji na populizmu in radikalizmu. In to, kar ste omenili, pravzaprav je povezano z radikalizmom in podobnimi obliki skrajnega obnašanja. Se pravi, omenili ste G7, geto, to je otok izključitve in neuključitve in je tudi rezultat različnih dejavnikov v naši družbi. Mislim, da ni samo enega razloga, ki seveda vodi do teh getov. Sam lahko seveda pomislim enega, ampak jih je več. V Evropski uniji lahko storimo nekaj zelo preprostega. Mislim, da moramo prisluhniti mestom, lokalnim in regionalnim oblastem, civilni družbi na samem terenu in te ljudi moramo nekako privabiti, vključiti v našo družbo. Tako se borimo proti tem oblikam skrajnega obnašanja. Minuto imate še na voljo v svoji svojem pisnem odgovoru ste zapisali, da boste spodbujali zakonito priseljevanje. Zanima me, ali se strinjate s tem, da lahko seveda spostavimo samo okvir za zakonito priseljevanje, tako da se borimo proti nezakonitim migracijam. Ja, res sem nadušen nad tem, da boste ljudi postavili v ospredje svojih političnih prizadevanj. To je seveda zelo pohvalno. Spomnil sem se tudi tega, kar je dejal Jean de Tong. Biljon idej ni vrednih niti ene osebe, kajti ljubiti moramo ljudi, ljudje morajo živeti in za ljudje moramo živeti in tudi umreti. In it in your first... No, sedaj lahko, gospod Skinas, od, odgovorite v dveh minutah. Moj odgovor je zelo preprost. Seda moramo biti človeški in če bova človeška, bova tudi povezana. Če bo najno delo usmerjeno v ljudi, bom vedno ob vas in upam, da boste tudi vi ob meni. Glede zakonitega priseljevanja pa naslednje. Nekaj moramo storiti. Zato obstajajo tri glavni razlogi. Prvič. Na takšen način se lahko tudi soočimo z geografskimi izzivi. Drugič, na takšen način lahko tudi slomimo poslovni model tihotapcev. In tretjič, to je ena izmed možnih možnosti, da tudi zapolnimo vrzel po spretnostih na našem trgu dela. Zakonito priseljevanje ni tesno povezano z našim bojem proti nezakonitem, ampak je nekaj, kar moramo izvajati zelo pozitivno. Moram povedati, da smo bili zelo uspešni. Spomnimo se pilotnega projekta, ki državam članicam tudi pomaga, da uh, sodelujejo v teh schemah zakonitega priseljevanja. To je dober začetek, ampak seveda moramo storiti še veliko več. Je pa res, da bomo tudi videli, če obstajajo kakšne pomankljivosti zakonodajnega akta o modri karti. Ja, morda smo bili preveč strogi, morda potrebujemo več fleksibilnosti. Ja, če je to nujno, bomo to tudi storili. Potem pa bomo tudi povezali humanitarne koridorje z ponovno naselitvijo, kajti na takšen način bomo v Evropsko unijo privabili na zakonit način tiste, ki lahko prispevajo k naši družbi. Sedaj pa gospod Arvanitis za GUE. Ευχαριστώ. Αξιότιμα κύριε Σκινά, καλώ ήρθατε. Σα ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε εδώ. Hvala za besedo, gospod Skinas. Hvala, da ste prišli na to zasedanje. Umenili ste varnost, veliko krat ste umenili varnost. Res sem tudi vesel, da ste omenili veliko krat tudi zdravje. Mislim, da govorite o dostopu do zdravstva za vse. Kajte, če temu tako, potem je res to čudovita novica za vse. Ampak pojasnite mi, ali ste res mislili s tem. Imamo pa štiri poslanske skupine, Renew Zelene, Gue in socialiste, ki pač niso najbolj navdušeni nad imenom vašega portfelja. Vem, da imate ogromno izkušen, zato niti ne vem, zakaj ne razumete, da polovica poslancev verjame, da je Lapenova navdušena nad tem imenom in da s tem podpihavamo skrajneže. Res od vas sem pričakoval nekaj drugega. Ali boste spremenili ime, sem novinar in res želim si konkretnega odgovora, kajti res ste zelo izkušeni. Ali boste spremenili ime tega portfelja? To bi imelo tudi simboličen pomen, poleg tega pa bi nas tudi pripričali, da ste proti tej retoriki. Gospod Skinas. E, Najlepša hvala za to vprašanje, gospod Arva Nitis. Bom najprej odgovoril na prvo vprašanje. Ko govorimo o enakosti in o enakem dostopu do vse splošnih storitev zdravstva in izobrazbe. Ja, to imamo tudi zapisano v našem portfelju. Ne smemo pozabiti na najbolj ranljive, ki tudi morajo uživati enak dostop do teh osnovnih storitev. To je evropski način življenja in to moramo zaščititi. To je nekaj pozitivnega. To ni nič negativnega sedaj pa pravite, da je Lapenova navdušena. Ne, ne, zagotavljam vam, ni navdušena. Hoče samo izrabiti to ime in samo čaka, ali bomo padli v njeno past. Dobro, če bomo, bomo igrali njeno umazano igro. Če pa ne bomo padli v njeno past, pa bodo naše vrednote ogrožale njo. Thank you. Δεν τον αλλάζετε λοιπόν, οπότε είναι είδωλοι και ο... Ali boste spremenili ime? Ne vem, ali sem vam že dal besedo. Čakal sem samo na gospoda Skinasa, da vidim, ali je že odgovoril na vsa vprašanja. Na voljo ima še nekaj sekund. Ja, en argument bi še želel predstaviti. Gospod Arvanitis. ko sem prišel sem, so mi tudi povedali, lahko rečeš karkoli, ne pa naslednjega. Ne glede na poslance kot na novinarje. In tega tudi nisem storil. Je pa res, da tudi nisem pričakoval od poslanca, da bi z mano govoril v funkciji novinarja na mesto v funkciji poslanca. Izvolite, gospod Arvanitis. Razpiske, da bi mož to vimožil spelo, kjer si ima. Elpizo, ki se bo ti fesa, da kane to idijo. Jaz v to. Hvala. Ja. Bil sem novinar, ampak skratka upravljam svoje delo in upam, da boste tudi vi zaščitili um, tiste, ki najbolj potrebujejo zaščito na svoji funkciji. Vaš portfelj vključuje tudi migracije. Potem pa je tukaj še vprašanje zaščite državljanov eh, v zvezi z mejami, ampak ni pa tu besede eh, pravica, pravičnost. Kaj mislite o besedi pravica ali pravičnost? Eh? Minute in this first. No, in sedaj še um, ta zadnja minuta za prvi krok uh, vprašanj koordinatorjev. Hvala. Seveda spoštujem pravico in pravičnost, ampak to ni del mojega portfelja. Uh, kolegica Jurova bo odgovorna za pravosodje. bo ponedeljek razložila, kako je s tem. Sedaj pravite, ali mi je všeč, da bodo odpravili pojem eh, varnosti iz mojega portfelja. Pravosodje in pa migracijska politika v skoraj vseh državah EU eh, e so medsebojno povezani pojmi. V Grči, eh, država, ki jo dobro poznam, sta ta portfelja zelo povezana. Tudi v kakšni drugi državi je to tako. Eh, gospod eh, Lopes eh, Aguilar bo isto dodal, da se tako teme obravnavajo tudi v odboru Libe. Tudi v Junkerovi komisiji smo imeli podpredsednika Timmermansa in pa Avromopolusa. Zakaj bi bilo sedaj drugače pod gospod von der Leyen in pa njeno komisijo? Vse tako sam gledam na to področje. Tu imamo člen 17, šesti odstavek pogodbe, ki govori o tem in tam piše, predsednik komisije ima ustavno in zakonalno pravico, da oblikuje komisijo in strukturo komisije kot želi. In eh, predsednica je bila izvoljena, oziroma je dobila zaupnico Julija. Sam ne odloča sedaj o tem, kar pravite. Ampak da odgovorim na vaše vprašanje, naj povem, kakšne so trenutne razmere. Trenutno eh, so stvari takšne, kot jih mi predlagamo. Hvala. Sedaj pa, eh, gospod Prohajen, da bo začela z predsedovanjem drugega kroga razprave. Hvala. Sedaj bomo šli ponovno po odborih naprej in res prosim, da se držite uh, tega načela um, vprašanj, kot smo zastavili, kaj ti zmakuje nam časa. Tomas Frankovski za kult ILS je prvi. Uvagam pana rolem jako viceprzewodniczącego odpowiedzialnego za... Hvala. Kot pa predsednik boste odgovorni tudi za kulturo, izvrževanje in šport. Imam vprašanje glede športa. Ena izmed najbolj uspešnih pobud prejšnje komisije je bilo sodelovanje med tremi komisarji, ki so bili pristojni za uh, zdravje, kulturo in šport, tako da se izboljša zdravje Evropejce na splošno. Imeli smo tudi organizacijo Evropskega tedna športa, to je bila pozitivna pobuda. Ali boste nadaljevali s takšnimi pobudami? In če ja, kako bi lahko to še izboljšali, če postanete seveda komisar? In kako boste nadaljevali s temi pobudami? Torej. Hvala. Uh, torej, prosim, gospod eh, Frankovski, lepa hvala, gospod Skinas. Beseda vaša, dve minuti. Hvala lepa, gospod Frankovski. Ja, točno takšne pobude si želimo, kajti EU ravno tukaj lahko odigra ključno vlogo in ima to dano vrednost. Kaj ti tukaj govorimo o obsežnih čezmenih aktivnostih, ki izboljšujejo razumevanje o tem, kar nas združuje. Šport nas nedvomno združuje. Enako velja tudi za zdravje in pa za zdrav življenjski slog. Tudi to je zelo povezano s športom. Uh, torej, ciperska kolegica je bila tukaj pred nekaj dnevi um, in ta tima ji je zelo pri srcu. In Marija Gabriel in pa um, delo um, kolegice Stele Krijakis um, boste skupaj delali. Tudi sam bom pri tem sodeloval. No, ampak še nekaj bi pa rad omenil, čeprav vi tega sicer niste spostavili. Da dopolnim sliko. Šport je lahko čudovita pot za vključevanje, integracijo. Kot je prej povedal uh, gospod Magid, ravno to um, pomeni, da smo povezani in pa da smo bolj odporna in povezana družba. Ko sem se pripravljal na to zaslišanje, sem bil zelo vesel, ko sem videl, da v krajnemu nedaleko tukaj imamo um, nogometni klub uh, amaterjev v Kranjem. In z našo pomočjo in pa z Erasmusom Plus so uspeli pripraviti čudovit uh, program integracije beguncev in migrantov. To je res uh, um, odličen vodilni program in kmalo bom tudi obiskal um, te ljudi tam. In to so pravilne pobude, tukaj moramo vlagati denar in tukaj lahko pomagamo. Hvala lepa. Dragi kandidat, imate še nadaljno vprašanje. Gospod Frankovski, minuto, prosim. Ja, bil sem v um, Kranjemu, sem novi član odbora Kult in kot pravite, eh, to je res. Komisija je pripravila veliko pozitivnih pobud, kot naprimer nagrada za uh, vključujoče šport. Prav tako komisija tudi izvaja pilotne projekte v zvezi z integracijo beguncov. Ali boste nadaljevali s takšnimi pobudami? In kako bi to lahko še izboljšali eh, in ukrepili, če bo možno? Bi lahko odgovorili na to dodatno vprašanje? Ja, kot sem že prej dejal, pri migrantih in pa beguncih, eh, bom še enkrat pogledal akcijski načrt iz leta 2016 glede integracije beguncev in pa imigrantov. To moramo napraviti iz enostavnega razloga. Ko smo to prvič napravili, je bilo to leta 2016 in ne smemo se slepiti. Takrat si EU morala odzvati na um, um, največjo gibanje prebivalstva v Evropi po drugi svetovni vojni in morali smo predvsem delati na upravljanju tega vidika beguncev. Takrat še nismo imeli zadosti strokovnega znanja in pa virov, da bi delali na integraciji. Ampak kljub tem težavam pa je vse to vodil GD Home eh, za notranje zadeve in pa vsi drugi in skupaj smo uspeli pripraviti ta akcijski načrt. Sedaj pa je čas, da ga še enkrat revidiramo in tako lahko storimo še več in gotovo tudi bolje. Hvala lepa, uh, gospod Skinas. Sedaj pa gospod Matič, kult SND. Minuta. E, gospodine, kultura je element osjećaja pripadanja Evropskoj uniji. Hvala. Kultura združuje ljudi v Evropski uniji, ampak ni v pravi zaveščenosti glede splošnega zbraževanja, kjer se lahko posreduje informacije, tako da bi bili ljudje bolj vključeni v globalni svet. Kako lahko poskrbite za to, da se bodo mladi nečesa naučili, imeli več možnosti, da sodelujo v družbi eh, preko evropskih solidarnostnih enot? Kako nameravate promovirati pomen državljanskih pravic eh, preko izobraževanja in kako boste spodbujali Eh, občutek tega, da je nekdo evropejec preko kulture. Prosim, dve minuti za odgovor. Eh, definira nas eh, točno raznolikost naše kulture. Prav zato nas številni po svetu občudujo in marsikdo nam tudi zavida. Ali je to zadosti? Ne, ni. Moramo še vedno vlagati vlagati uh, eh, v in pa promovirati um, našo kulturno dediščino in pa raznolikost. Obene pa moramo tudi zgraditi um, torej pristop združevanja preko izobraževanja. Imate prav. Tako lahko tudi do leta 2025 ustvarimo to izobraževalne območje. To je naša prioriteta, Zato moramo obravnati vse tipe izobraževanja, od šol do univerz, moramo tudi ustvariti študentsko kartico in tudi nadgraditi univerzitetna zavezništva v Evropi, s tem smo še začeli. Potem moramo tudi ustrezno uh, ceniti učitelje. Moramo to priznati, namreč učitelji opravljajo zelo pomembno delo za našo družbo. Uh, Prav, za vse to potrebujemo pa tudi sredstva. In na tem področju izobraževanja in pa kulture imamo tukaj Erasmus. To je pravi dragulj v naši kroni. To je eden izmed najuspešnejših programov v zgodovini EU. Kot veste, podpiramo to vašo idejo, da bi potrojili sredstva za to. In potem imamo tukaj še dva brata, torej Evropske solidarnostne enote in pa Discover EU. Tudi to sta prioriteti enako visoki kot Erasmus. In tukaj se strinjam številni mnenji. Pri Discover EU in pa solidarnostnih enotah, tisti, ki sodelujo, ne smejo samo potovati, ampak morajo nazaj pripeljati izkušnje domov, morajo se nečesa naučiti in potem morajo te veščine in pa strokovno znanje prenesti nazaj v svojo družbo. In sam sem pripravljen delati na vsem tem. Uh, Uh, do you have a follow-up question, Hvala, gospod uh, Matiš. Dodatno vprašanje? Minuta. Hvala. Uh, mladi želijo storiti več za podnebje in pa za trajnostni razvoj, kot smo videli na zadnjih dogodkih. Kako boste še vedno vključevali mlade, ko gre za planet, družbo in pa ljudi? prosim. No, nedvomno. Zeleni val bo eden izmed najbolj odločilnih elementov za to komisijo. To ni nobena skrivnost. Eh, v to nas ni treba prepričevati. Smo že prepričani. In prepričan sem, da ste videli tudi vse, govor izvoljene predsednice Julija, ko je jasno spostavila to, da moramo upoštevati ta zeleni val in pa digitalizacijo. To sta dve ključni prioriteti. Seveda, udeležba mladih je ključna. To pomeni pravo revolucijo za naš pogled na podnebje in pa okolje. To je dobro. mladi se ne smejo za to opravičevati, kaj ti včasih sem kje prebral uh, o določenih vidikih, eh, ko nekateri želijo pridigati naši eh, mladim o tem, kako naj izražajo svoje mnenja o podnebnih spremembah. No, gledajte, imajo pravico, da izražajo svoje mnenja, kaj ti gre za njihovo prihodnost. Uh, v okviru svojih pristojnosti in pa tudi preko naših programov za mladino, torej uh, Solidarnostne enote, Discover EU, bom poskušal storiti vse v svoji moči, zato da bi podpiral to trajnost in pa mlade pri tem. Hvala lepa. Sedaj pa gospa Afana, Kult Renew Europe. Gospod eh, Skinas, najprej glede imena gre za torej, um, migracije, kulturo. To ime tukaj ni dobro. Sedaj pa izobraževanje. Ko govorimo o izobraževanju Evropske unije, sta tukaj dve realnosti. Uh, Evropa, ki gre naprej, ki nekaj ve in pa ki stagnira. Na vrhu izobraževanja smo videli to, da je bilo veliko uh, diplomirancov, um, torej okoli 40 odstotkov, um, jih je bilo in ti danes najbolj pogosto izkoriščajo Erasmus. Plus. Ampak na drugi strani pa je ogromno mladih v hudih težavah. Um, 20 odstotkov um, mladih eh, starih 15 let eh, ne zna pisati, brati. To je sploh problem pri otrocih migrantih um, in to je tudi del vašega portfelja. Kako zgraditi unijo enakosti in raznolikosti? To je v vašem pismu nameri zapisano, kako se boste zaprstavili temu problemu in kako boste uskladili uh, te realnosti. Farage, pour ces Hvala pa za to vprašanje. Ja, tukaj gre za neenakosti. Res je, kljub napredku je še vedno veliko neenakosti. Na tako na trgu dela, kot tudi pri izobraževanju. In moramo to rešiti, sploh sedaj, ko Evropa, um, torej v trenutku kot je, glede uh, zaposlovanja ravno tukaj, moramo obravnavati uh, problem. Kot je povedal uh, Juncker, sedaj moramo popraviti streho, ko si je sonce. Sedaj moramo pogledati neenakosti. Uh, torej trg eh, dela, socialne enakosti. Najprej bomo uporabljali politiko semestra in pa priporočila po posameznih državah. Za to skrbi podpredsednik Domborovski in tudi sam eh, bom pri tem sodeloval. Kaj te gledate, 60 odstotkov priporočil za naše države se nanaša ravno na moje pristojnosti. Torej, veščine in tako dalje. No, ampak tukaj uh, bomo seveda aktivirali tudi uh, Evropski sklad uh, in pa poklicni mehanizem. Kot pravite, to je prioriteta za nas. In bomo se tega lotili z optimizmom in pa zaupanjem. Prav tako se strinjam glede tega, da je treba demokratizirati Erasmus. kajti pri Erasmusu Plus imamo nekatere vidike, um, zaradi katerih mladi ne sodelujejo zadosti, zaradi pomakanja sredstev. Torej, um, res eno so prispevki skupnosti, uh, drugo pa prispevki samih ljudi. Uh, Nikola Šmit, uh, torej, um, komisar za uh, zaposlovanje, uh, že razmišljal o tem, kako bi lahko uporabili socialni sklad, zato da bi mogoče mladim, da bi imeli zadosti sredstev. Tako da bi lahko torej, um, kombinirali njihove sredstva in pa naš prispevek, torej se zavedam teh problemov. Uh, man... Najlepša hvala. Gospa Faron, imate dopolnjeno vprašanje? Da, rada bi vas poprašala o povezavi med izobraževanjem in zaposlovanjem in še nekaj v zvezi s tem, kar imate ravno tako v poslanici in to je upravljanje sposobnostmi in veščinami. Torej, na tem področju je treba predvideti veliko stvari, torej, da dobimo bolj inovativno Evropo, še posebej v okviru zelenega dogovora kako boste vi predvidevali razvoj dogodkov, kako boste vi prilagodili informacije, veščine in sposobnosti, da jih bomo prilagodili na prihodnost za doseganje vseh izpostavljenih navedenih ciljev. Floor, Gospod Schines. Glede znanja in veščin. Na tem področju je treba napredovati upoštevajoč tri načela torej pomembnost, primerljivost in predvidevanje. Torej, vsa tra, ta tri načela je treba upoštevati, ko začnemo pripravljati razvoj veščin in znanj v spremenjajočem se svetu. V komisiji vam lahko zagotovim, da se pa polnoma strinjam glede teh veščin. Zato obstaja široka podpora. Zato moramo odpraviti razdrobljenost in razlike na tem področju. Ko gre za politiko, bom sodeloval z Nikolajem Šmitom, ki je zadolžen za delovna mesta, zato da bi lahko konkretno zastavili potrebna orodja. Ko pa gre za klasično izobraževanje, pa bosta poskrbela gospod Šmit s Valdrisom Dombrovskisom. Marija Gabriel pa bo pristojna za drugo plat teh veščin. Tako bomo organizirali naše delo. Najlepša hvala. Naslednja ima besedo gospa Tomc iz odbora za zaposlovanje skupine ELS. Hvala lepa za besedo. Tukaj sem, spoštovani gospod Skinas. Nadaljujem z vprašanjem, ki je povezano z veščinami, kajti zadolženi boste tudi za pomembne teme, ki so povezane z odborom za zaposlovanje in njegovimi temami. Da bi ohranili evropski način življenja, rabimo tudi dobro delujoč trg delovne sile. V Evropski unijo, uniji imamo danes zgodovinsko visoko zaposlenost, a se kljub temu soočamo s pomankanjem delovne sile, posebej pri poklicih, ki zahtevajo zelo specifična znanja in spretnosti. Vi boste soodgovorni za program Nova znanja in spretnosti za Evropo in celo odgovorni za program Poklicna znanja in poklicno usposabljanje. Z vašimi ukrepi, ki jih boste predlagali, boste torej lahko pripomogli direktno, da bo na trgu dela več oseb z znanji, ki jih gospodarsko, gospodarstvo potrebuje. In torej želim zvedeti od vas, kateri so vaši načrti na tem področju, kaj boste naredili, kateri konkretni ukrepi. the floor for two minutes. Gospod Sinas, dve minuti za odgovor. First, uh, Najprej, gospod Tomc, bi rad dejal, da sem navdušen nad tem, da odbor za zaposlovanje sodeluje na tem zaslišanju. Golo dejstvo, da odbor za zaposlovanje sedi tukaj z odboroma za kulturo in libe, daje pomen mojemu resorju. Če želim razložiti, zakaj potrebujemo podpredsedniško mesto za to, je to ravno to, da sodelujemo skupaj. Glede veščin. Mislim, da moramo storiti dvoje. Tako kot sem dejal gospej Faron, moramo še naprej ulagati v veščine, ki jih potrebuje trg dela in zato, da se borimo proti neenakosti. To je tradicionalni način vlaganja v veščine. Imamo pa še nekaj, kar je povezano z veščinami in kar je ravno tako zelo pomembno. In to so tako imenovane mehke veščine. Te so povezane z vključevanjem. To niso veščine, ki, s katerimi boste dobili službo. Gre za veščine, s katerimi se boste bolj povezani, povezali z predstavniki družbe, da sodestujete športa, da obiskujete muzeje, da sodelujete v civilni družbe, da eh, greste ven iz vašega geta, tako kot je dejal gospod Porkačini. To so veščine, ki so ravno tako potrebne skupaj z Marijo Gabrije, Nikolasom Šmitom, se želimo posvetiti tem veščinam, zakonodajo, ki jo bomo poskrbeli, z orodji Erasmus, Discover EU in tudi z obzorjem 2020. Tudi to predstavlja zelo dober vir sredstev, ki jih lahko uložimo v veščine. Najlepša hvala, imate dopolnilno vprašanje, gospod Tomc. Lepa za ta vaš odgovor, še na nekaj bi vas spomnila. Evropska unija se ne sooča le s pomankanjem poklicnih spretnosti, ampak tudi s pomankanjem specifičnih znanj na področjih zelo visoke tehnologije. Digitalizacija bo razkorak med iskalci in ponudniki zaposlitev na trgu dela še povečala. Zato se moramo pravočasno pripraviti. Ampak to ni stvar daljne prehodnosti. To se nam dogaja danes. In vidimo, da je prilagajanje za nekatere ljudi zelo težko. Niso vsi mladi, niso vsi prilagodljivi, niso vsi računalniško pismeni. Na trgu dela imamo tudi veliko starejših, ki se prilagajajo malce težje, ki nimajo ustreznih znanj in tudi za te bo treba poskrbeti na trgu dela kajti oni tu ostajajo imate za njih kakšno za takšne ki se težje prilagajajo kakšne posebne načrte eh, Gospod kandidat za komisarja, minuto imate za odgovor. Da, tudi tukaj lahko zauzamemo dvojni pristop. Prvič, kako doseči nadgrevanje veščin, upskilling se temu reče v angleščini, kako bi poskrbeli za tiste dele družbe, ki so izključeni iz določenih veščin, kako bi lahko dvignili njihovo raven znanja digital, na digitalnem področju in tako dalje. To je delo, ki ga lahko opravljamo z socialnega vidika mojega področja. Potem pa imamo še en pristop in to je premostiti vrzel na področju veščin. V naslednjih letih bomo potrebovali 250 tisoč delavcev na področju eh, digitalizacije in zato potrebujemo zakonodojno priseljevanje, zato potrebujemo pozitivno poseganje z zakonodajnim aktom o digitalnem izobraževanju, zato da bomo poskrbeli, da bomo dobili te veščine, ki jih sedaj nimamo. Torej, to moramo storiti na ta dva načina in to istočasno. Hvala lepa, sedaj pa gospa Inčir Libe, SND. Hvala bomo nadaljevali o veščine. Sodfarande kandidat Idina hvala lepa, gospod kandidat za podpredsednika. V pisnih odgovorih ste govorili o integraciji in pa migracijah in rekli ste, da bi lahko obstoječe instrumente bolje uveljavili v praksi. No, izvoljena predsednica je dejala, da so zakoniti um, koridori v Evropo zelo bistvenega pomena. No, če si pogledam pisne odgovore um, na naša vprašanja, res ne vem čisto točno, kako bo vaš predlog dejansko kaj izboljšal, glede na prejšnjo komisijo. Ali boste podali kakšne nove predloge za zakonito migracijo v novi komisiji? Um, ali pa lahko to tolmačimo, da boste uporabili pilotne projekte in pa obstoječe instrumente in pa podporo tretjim državam, kot je to že sedaj. Nekatere države oklevajo glede napredka na tem področju, zato me zanima, kaj boste napravili za to, da bi dejansko imeli zakonite poti v Evropo, tako da nikomu ne bo treba tvegati življenja, zato da bi um, bežal pred vojno in pa grozovitostmi. Hvala lepa. Dve minuti imate um, na voljo, gospod um, Skinas. Hvala lepa, gospa Insir. Ja, to je osrednje vprašanje. Uh, vsem tem smo že govorili v širši sliki. Ja, zakonite migracije, to moramo še enkrat proučiti in to moramo narediti objektivno, brez strasti, kot sem že povedal. Eh, zato imamo tri jasne razloge. Demografska slika, treba je preprečiti tihotapski model poslovanja in pa prav tako moramo odpraviti ta, to naše vrzel pri veščinah to je enostavno. Potem imate lahko ideološke eh, prizvoke, včasih in nekatere države me zelo napadajo ravno zaradi teh mojih pisnih odgovorov na vaše vprašanja. Ampak gledajte, to, kar pravim, je dejstvo. Kaj lahko napravimo za to, da bomo tukaj ubrali bolj inteligenten pristop eh, glede zakonitih migracij? Kot prvo, pogledamo si, kaj že deluje. Imamo določene pilotne projekte. To je prvi sicer plah, ampak pomemben korak, da nekaj deluje moramo napraviti še več. Z eh, Hildo sem se pogovarjal, tudi generalni direktor sem se pogovarjal o tem, kako bi še bolj uporabljali te pilotne projekte. In kot sem že prepovedal, moramo še enkrat morda prenoviti naš predlog modre kartice. Zakaj to ni delovalo? Morda je bil pristop preveč preskriptiven, morda smo imeli preveč uh, univerzalen pristop, ne vem, bomo videli. Ampak želim to pogledati um, na novo z drugačnega zornega kota. In kot pravite, res je, humanitarni koridori so ključni, ampak moramo pa to pospremiti zavezami za ponovni sprejem. In to je še na pot eh, v zvezi z zakonitimi migracijami. To je v določenem meri že delovalo v preteklosti in to za določen prostor Sedaj moramo praviti več koridorov in bolj moramo sodelovati z našimi partnerji in bomo videli, kaj tukaj lahko še dodatno naredimo. Hvala lepa. Gospa, in če imate še dodatno vprašanje? Ja, imam. Uh, tudi sedaj bom govorila švedsko, če dovolite. No, mislim, da tukaj nisem dobila kakšnih novih odgovorov. Ali pa česar, kar bi kazalo na nove alternativne rešitve. Ne vem, če je kaj v pripravi, glede na to, kar je bilo že sprejeto v preteklosti. Ampak v pisnih odgovorih glede integracije ste dejali, da moramo rešitve pripraviti od spodaj na zgor. In prav tako ste že prej omenili tudi to, da je evropsko financiranje zelo ključno. Ali boste podprli to, kar predlaga parlament, namreč, da bi imeli minimalno evropsko podporo za migracije? za azil, za migracije in azil. Potem bi morali to usmeriti lokalnim organom, tako da njim ni treba vedno zahtevati tega denarja od nacionalnih organov. Sploh, ker vemo, da um, imamo v nekaterih državah um, vlade, ki temu niso naklonjene. Pa še nekaj. Um, sem podpredsednica v skupini za raznolikost in me zanima, kaj boste naredili za to, da bi podprli manjšine v Evropi v kontekstu, ko je skrajna desnica vedno močnejša. Hvala lepa. Prosim, um, imate še minuto za ta dodatni odgovor. Ja, um, za to minutko je tukaj kar veliko vprašanj. Najprej sredstva. Preden sem prišel sem, sem se veliko pogovarjal z um, številnimi ljudmi. In tukaj se mi ni zdelo, da sredstva iz MFF-ja niso zadosti um, visoka. Pravzaprav se mi je zdelo, da nam gre kar v redu. Mi vsi v tej skupnosti, kajti počutim se skupaj z vami tukaj, uh, del skupnosti. Torej, sedaj ne bi potrojili sredstva do 20 milijard in um, sedaj pravite, da naj to omejimo na lokalne organe, da naj to namensko določimo. Tega sam tukaj ne moramo napraviti, vi ste so zakonodajalec in vi odločate o teh stvareh. Vi lahko prepričate svet, če ga boste prepričali, bom z vami takoj. Ampak eh, mislim, da je tukaj treba napraviti nekaj drugače. Uh, bomo videli, kaj lahko napravimo na regionalni ravni in kako smo tukaj lahko bolj fleksibilni. Glede drugih stvari, pa upam, da bom imel poznaj še kakšno minutko na voljo, da povem še več o nediskriminaciji in pa manjšinah, eh, o tem, kar ste omenjali. Ja, bilo je veliko vprašanj za eno minuto, ampak moramo spoštovati eh, čas za govor. Sedaj pa gospod Brajer, Libe Zeleni. Minuta. Gospod Skinas. Gospod Skinas. bi lahko ponovili. Pro... Torej, hrama podatkov in pa evidenca letalskih potnikih so politike, kjer vidimo, da se vse skozi registrira zasebne podatke in komunikacijo številnih državljanov. Eh, ljudje mislijo, da so vse skozi opazovani in potem ne bodo um, se več um, počutili svobodne. Uh, in eh, ne bodo več zahtevali svojih pravic in pa pravične družbe. Evropsko um, sodišče je dvakrat razsodilo, da komunikacijska politika in pa hrana podatkov za ljudi, ki sploh niso niti slučajno um, kriminalci, da je to pretirano, um, glede na to, kar imamo sedaj v zakonodaji. Ali to spremljate? Gledajte, imamo um, običajne državljane, niti slučajno niso oni kriminalci, ampak um, njim se vseeno snema podatki in pa komunikacije. Kaj mislite o tem in ali bi sprejeli moratori na, takšen, um, na takšno množično eh, hrambo podatkov in pa snemanje vseh? In še, ali boste zavrnili to, kar pravi svet, da bi imeli um, nov uh, predlog za hramo podatkov, za komunikacije. Prav tako pa nekatere države tudi um, ne želijo um, ustreznega pristopa glede uh, potovan po železnicah. Hvala. Hvala, jaz se zavedam uh, občutljivosti tega vprašanja hrambe podatkov, kot pravite. Uh, to skrbi vašo skupino, pa tudi um, vse druge. No, v kar veliki meri se strinjam s tem, kar pravite. Sem bil tudi javni službenec, uradnik EU in sem se naučil tega, da vedno skrbno preberem to, kar razsodi Evropsko sodišče. In sodišče je v tem primeru razsodilo, um, nekaj pomembnega in moramo to poštevati. Sedaj ne smemo na novo iskati rešitev, ne smemo improvizirati, ker ti vemo, kakšne omejitve je določilo sodišče. No, to delo glede hrame podatkov pa se bo še nadaljevalo v komisiji. Še vedno bomo ocenjevali tudi situacijo po tej sodbi sodišča. Ampak vem pa, da je tukaj še veliko drugih sodnih primerov eh, še v teku sredi postopka. Pogovarjal sem se s službami o vsem tem in službe bi se gotovo bolje počutile, počutile če bi se te tekoče zadeve zaključile, še preden se odločimo o tem, kako naprej. Sedaj pa vaše bolj splošno vprašanje. Mislim, da sem že prej parkrat povedal. Evropska unija je najbolj uspešen akter pri zasebnosti in pa um, um, zasebnosti podatkov. Mi smo to lepo uredili, mora pa veljati pomembno načelo. Torej, ljudje morajo um, dati soglasje kot ljudje, posamezniki. Zato seveda ne želimo kršiti tega načela. Ne moremo tega kršiti nekje in nekje druge sprejemati. Ne, univerzalno moramo to načelo izvajati in to je tudi del tega evropskega načina življenja. Vse zame je to tako. Najlepša hvala, gospod Brajer. Imate dopolnjeno vprašanje. Najlepša hvala za vaš odgovor. Spoštovanje sodišča je eno. Drugo pa so politične odločitve. Če želite te ideje vključiti v nove načine masovnega zbiranja podatkov, Zato vas sprašujem, če bi to želeli sprejeti kot splošno pravilo za zakonodajo o varnosti in da to ne bi veljalo za vse državljane. Dejali ste, da morate zagotoviti ravnovesje med varnostjo in zasebnostjo. To hm, ni mogoče, kaj ti ni nobene človekove pravice, ki bi govorila o tem, da moramo koga zaščititi pred kriminalom. Kako vam lahko zaupamo, da boste resnično zaščitili državljane, če imate tako zelo napačno predstavo o tem, kakšne so človekove pravice? Gospod Schinas, eno minuto za odgovor. O prvem delu vašega vprašanja lahko rečem, da je najboljši način za to, da pomirim vaše skrbi tako, da bom sodeloval z gospod Gabriel in Johansson, da zagotovimo, da ko bomo dobili zakonodajni akt o digitalnih storitvah, za kar eh, bo poskrbela gospa Vestager skupaj z gospo Gular. In naša naloga bo, da zagotovimo pravo ravnovesje med varnostjo, zasebnostjo in temeljnimi soboščami. Torej, tukaj ne gre za igro z ničelnim rezultatom, kjer bo nekdo zgubil. Mislim, da lahko zadostimo vsem. Zagotoviti moramo, da bo naša varnostna politika temeljila na spoštovanju temeljnih soboščin. Varnosti brez tega ni. To je tako enostavno. Temeljnih soboščin do sedaj nismo gledali kot eh, nekaj, kar moramo uporabiti pri ocenjevanju očinka. Temne seboščine moramo upoštevati že na, takoj na začetku med pripravami nove zakonodaje. Najlepša hvala, sedaj gremo na naslednji sklop vprašanj. Prevzel bo predsedovanje moj sopredsedujoči gospod Lopes Aguilar. Gospod Fest, minuto imate za vprašanje. Najlepša hvala, spoštovani gospod Schinas. Kot ste dejali na začetku, želite doseči tri cilje, boj proti diskriminaciji, nekopravnost med ženskami in moškimi in doseči pakt o migrantih in azilu. Kako boste eh, dosegli te cilje? Karl Lagerfeld eh, ni bil rasist, ni bil populist in pri kritiki politike gospe Merkel je jasno povedal, da ne moremo peripeljati dva milijona ljudi muslimanov v državo, istočasno pa se boriti proti antisemitizmu. Ravno tako ne moremo pripeljati 2 milijona muslimanov in zagovarjati enakopravnost med ženskami in moškami. Zakaj se boste odločili? Migracije ali zaščita judov, žensk in eh, homoseksualcev? Dve minuti za odgovor, gospod Schinas. Ne vem, če lahko odgovorim na to vprašanje, bom pa vseeno poskusil. Gospod Fest. Vsem spoštovanju, na to ne gledam tako, kot imamo eno ali drugo. Na to ne gledam tako. Seveda vem, da nekateri želijo, da na to gledamo tako. Tega ne bom storil. Oprl se bom skušnjavi, da bi na to gledal na tak način. In tako ste. In še, na, še dlje kot to, pa pogledam na to stran. Ravno tako ne bom pa postil pred tistimi, ki želijo uporabiti ta argument za svoje cilje. To želijo doseči. Če želimo eno, potem drugega nimamo. Torej, eno Evropo želimo, ki je bo prostor za vse. Tega še želimo in zato si prizadevamo. Ker kolega Fest, nohaj minut. Gospod Fest, še eno minuto. Najlepša hvala, gospod Sinas. Vidim, da bi bil Karl Lagerfeld boljši komisar za vaš položaj in eh, verjetno se tudi bolj spozna na modo. Mislim, da je bolje, da si poiščete drugo službo, kajti za ta položaj niste primerni. Right. Sedaj imate vso pravico, da izkoristite v svoj čas za odgovor. Seveda, če to želite. Ne, gospod predsednik, to ne bo potrebno. Sedaj gremo na naslednjo govornico. Besedo ima gospod Dacemil Barde. En minuto. Najlepša hvala, gospod eh, predsedujoči. Gospod Schinas, najlepša hvala za zelo dobro strukturirane odgovore v pisni in ustni obliki. Sama se bom dotaknila kulturnega vidika vašega resorja. Ko govorimo o načinu življenja državljanov ali skupnosti in ko o tem govorimo v diskurzu, ko govorimo o kulturni politiki, se ne moremo izogniti vprašanju identitete. vi nameravate oblikovati politiko glede identitete in kakšna bo ta? Zelo kratko vprašanje. Gospod Schinas, dve minuti imate na voljo. Najlepša hvala, gospa Mel Barbe, za vaše vprašanje. Čas bom odgovoril, porabil za to, da govorim na vaše vprašanje, tudi na vprašanje Inčir, ki je nažal že odšla. Ne, ne želim uporabiti besede identiteta. Sam bi raje govoril o skupnem občutku pripadnosti, kajti skupen občutek pripadnosti nam daje vsem občutek ugodja. To je pojem, ki ponuja prostor vsem Gre za celino, kjer smo se vsi borili proti vsem glede vsega. In veliko krat smo se borili zaradi vprašanj identitet, veroizpovedi in tako dalje. In mislim, da je eden največjih uspehov Evropske unije ravno v tem, da smo uspeli zgraditi prostor vrednot in prostor, kjer se vsi počutijo dobro. No, vsaj večina se jih če odpremo vrata politiki identitete, to ne bo izboljšalo naših družb v prihodnosti. Družbe morajo postati vključujoče, odporne, morajo um, vsebovati znanje, to moramo zgraditi s kulturnim urodjem, s poznanjem in na podlagi skupnega občutka pripadnosti, ne pa na podlagi kulture na mi proti oni in identiteta opozarja ravno na to in temu se želimo izogniti. Gospa Melbarde, želite zastaviti dopolnino vprašanje? Najlepša hvala. Če uporabimo besedo identiteta ali ne v vaših odgovorih, manjka še ena ključna beseda, kot tudi v vaših nalogah. In to je koncept evropske zgodovine in uh, družbenega spomina. Kot veste, smo na zadnjem prenam zasedanju v Štrasburu v Evropskem parlamentu sprejeli resolucijo o skupnem zgodovinskem spominjanju za boljšo prihodnost. Kaj boste storili za to, da bo ta resolucija oživela? Izvolite, še minuto imate za odgovor na to dopolnjeno vprašanje. To vprašanje ni zame, kajti sam ne bom obravnaval tega področja zgodovine, demokracije, vrednot, Zato je pristojna kolegica Dobroka Šujca, ki je na zaslišanju v sosednji dvorani. Ona bo pristojna za demokracijo in demografijo, kot tudi za podpredsednico Vero Jurovo, ki je podpredsednica zadolžena za vrednote, ki bo govorila z vami v ponedeljek. Mislim, da bi bilo bolj mm, modro da se ne spuščam na njihovo področje. Sedaj pa ima besedo gospa Elisabeth Vocenberg v Rionidi. Najlepša hvala. Gospod Hinas, želim vam veliko sreče. Rada bi omenila izjavo Evropske unije in Turčije, ki je dobro delovala uh, štiri leta videli smo manj migracijskih tokov in manj ljudi je umrlo v sredozemlju. Pred kratkim pa je prišlo do preobrata. Videli smo na ducate ljudi, ki prihajajo na grško obalo iz Turčije. Od maja do danes smo zabeležili 200 odstotno rast prihodov. Grčija je država na prvi liniji, je država, ki sprejema prebežnike. Naša situacija je zelo težka. Turčija je dejala, da ne bo odprla novih poti in da bo sodelovala s tretjimi državami in z Evropsko unijo. To je Turčija obljubila. Vendar pa kaže, da v praksi to ne drži. Kako vi ocenjujete skupno izjavo Evropske unije in Turčije in kako ta deluje? In če menite, da bi morali pritisniti na Turčijo za to, da spoštuje ta dogovor? In še dve minuti za odgovor gospod kandidat za podpredsednika. Rad bi začel z odgovorom na vaše vprašanje tako, da povem, da moramo priznati, da Turčija že nekaj let gosti več kot 3 milijone sirskih beguncev na svojem ozemlju. To je breme, ki ga je ta država prevzela in to moramo priznati. Ravno tako moramo priznati situacijo Jordanije in Libanona, ki sta prevzeli ogromno breme in sta sprejeli prosilce za azil in najbolj ranljive. Res je, da smo s to skupno izjavo res dosegli kar nekaj rezultatov. Za 85 do 90 odstotkov so se migracijski tokovi zmanjšali. Evropska unija je bila tudi zelo širokogrudna. Z dvemi programi je ponudila 6 milijard evrov zato, da se pomaga tem obupanim ljudem v Turčiji. Res je, da smo nekatere vidike tega sporazuma izpustili in da so se razmere v Siriji spremenile in to je vplivalo tudi na situacijo. Mislim, da moramo ta sporazum pregledati in ga osvežiti. Skupaj eh, so gospod Avramopoulos, gospod Zehofer eh, v Turčiji in obiskali bodo tudi Atene. Pomembno je, da Turčija razume, kakšno vlogo mora odigrati kot partnerica Evropske unije pri upravljanju s temi vprašanji. To je vprašanje, ki se ga moramo lotiti skupaj. Grške oblasti morajo ravno tako sprijeti ukrepe za to, da poskrbijo za to, da se bodo vračanja pospešila. In vse to so vidiki te skupne izjave. Še dopolnjeno vprašanje, najlepša hvala, gospod Schinas, za vaš odgovor. Strenjam se z vašo izjavo. Vendar pa se verjetno tudi vi strinjate z mano, da je prišlo do sprememb v zadnjih mesecih. Imamo novo vlado, imamo drugačno migracijsko politiko in To je v določeni meri v nasprotju s tem sporazumom. Vi pravite, da boste revidirali ta sporazum, bomo začeli od začetka. Ali menite, da je treba sporazum prilagoditi in ga izboljšati, zato da zagotovimo, da obe strani izpolnjujeta svoje obveze? In sedaj imate besedo vi, gospod kandidat. Zelo dobro vprašanje, gospa Fosenberg. Odgovor pa je povezan s srečanjem Zehoferja eh, in Avramopolosa v Ankari. Gospod Kastaner, mislim, da ni mogel potovati zaradi napada v Parizu. O tem se bomo pogovorili s turško vlado in videli bomo, če lahko zauzamemo nov pristop k tej skupni izjavi. Grčijo ne bomo pustili na cedilu, pomagali ji bomo pri upravljanju s temi migracijskimi tokovi. Odgovornosti ne bo prevzela sama. Nova grška vlada usklajuje ukrepe z evropsko migracijsko politiko. Upam, da bomo v naslednjih tednih lahko začeli z revidiranjem tega sporazuma Evropske unije s Turčijo. Mislim, da se moramo izogniti retoriki in grožnji, kajti s tem ne bomo dosegli ničesar. Najlepša hvala. Sedaj pa gospa Fabien Keller. Najlepša hvala, gospod predsedujoči, gospod kandidat. V taboru Arja v nedeljo je prišlo do smrtonosnega napada. To nas je opomnilo na to, da nujno potrebujemo skupno azilno politiko. Vi ste govorili o novem paktu o azilu in migracijah. Zato potrebujemo konsens. Gospod Schinas, nam lahko že sedaj predstavite, kakšni bodo vaši okrepi v okviru tega pakta. Kakšen bo ta pakt? Kakšna orodja bo seboval? In še posebej, kakšno časovnico boste zadali. Najlepša hvala, gospod Sinas. Beseda je vaša. Najlepša hvala, gospa Keller, za to vprašanje. Skušal eh, vam bom odgovoriti na čim širši način z Ilvo Johansom morava obiskati prestolnice, se pogovoriti z vami in potem oblikovati predlog. Tokrat nam ne sme spodleteti. Potrebujemo konsens, novo izhodišče in neuspeh tokrat ni opcija. Mora nam uspeti. In sedaj vam lahko povem, kaj osebno menim, da bi moral postati temelj tega pakta. Najprej je treba zavarovati napredek, ki ste ga dosegli pri petih zakonodajnih besedilih. To je začetek. Vse to moramo ohraniti drugič. Osredotočiti se moramo na dve besedili, ki manjkati. Dublin in postopek. Zakaj? Zato, ker naši azilni sistemi veljajo za drugačno Evropo. In eh, to je veljalo takrat, ko so prosilci za azil prišli iz diktatorskih eh, držav, kot so bile Grčija, Portugalska, Španija. Sedaj pa moramo zakonodajo prilagoditi za situacijo na področju azila, ki jo doživljamo danes. Zato, da deblokiramo države, ki blokirajo, pa moramo unesti nove elemo, elemente. Ti so vračanje in dogovori o ponovnem sprejemu. Pregledati je treba šengenski predlog, kaj ti eh, notranji pretok ljudi je povezano z mm, prostimi notranjimi mejami. Vse to je treba pogledati kot tudi zakonito priseljevanje. Vse to so pomembni deli novega pakta. Gospa Keller, še eno minuto imate. Gospod kandidat za komisarja, omenili ste reformo azilne politike, to traja predolgo. Leta 2016 smo dobili nove predloge komisije, vendar pa z njimi nismo uspeli premostiti razlike med državami članicami. Kot veste, je Evropski parlament trdo delal za to, da smo dosegli večinsko podporo. Ustrajala bom pri vprašanju v zvezi s časovnico, kako boste napredovali na tem področju, glede na to, da obstaja neuspeh glede sprejem, sprejema odločitev in to hrani populiste. Boste vi začeli uporabljati um, načelo kvalificirane vačine, to je namreč mogoče. Gospod Schinas, ena minuta. Odgovor je lahko lahek ali pa tudi bolj kompliciran. Najlažji odgovor je odgovor o časovnici. S komisarko, ki je pristojna za področje po obisku prestolnic, bomo ob koncu leta predstavili to, kar imenujemo dokument, ki predstavlja temeljno oceno situacije. Če bo vse dobro potekalo, potem bomo z novim zagonom novega kolegije začeli delati na začetku naslednjega leta. Saj imate še nekaj časa, lahko zaključite. In še težek odgovor. Pravite, da bi morali uporabiti princip glasovanja s kvalificirano večino. Odgovor na to je težek. Zakaj? Zato, ker smo to poskusili. Verjetno se spomnite na to, ko smo začeli s postopkom preseljevanja. Mogoče smo takrat rešili konkreten problem. Kvalificirani večini pa a, moramo pripisati traumatične posledice. Kvalificirana večina je zadala globoke rane. Sedaj smo pri novem začetku. Kaj moramo storiti? Seveda tehnično imamo kvalificirano večino političnega vidika, pa je bolje, da se temu izognemo. Torej, takšen je moj odgovor. Najlepša hvala. Sedaj pa ima besedo gospod Kostas Papadakis να η πολιτική της Ευρωπαϊκής Gospod Sinas, evropska migracijska politika je obarvana z elementom vračanja, kot ga vi imenujete. Imamo ljudi, ki bežijo od vojne, revščine in zato so zbežali iz svojih držav. Da sedaj skušamo spremeniti koncept begunca je zelo nevarno. Nova vlada pravi, da bo do leta 2020 izvedla 10 tisoč izgonov tisti begunci, ki trpijo zaradi posttraumatičnega sindroma, ne bodo vključeni v dodeljevanje statusa beguncev. S tem se krši mednarodno pravo. Gre mar tukaj za zaščito evropskega načina življenja, kaj pa nov pakt za azil in migracije. Izvolite, gospod Schinas. Hvala lepa, gospod predsednik. Naj ponovim nekaj, kar sem dejal že na začetku. Spoštujem vse vidike in predloge, ki skušajo tolmačiti kompleksno in večplatno vprašanje migracij. To je lahko produktivno, vendar pa je Evropa v središču teh migracijskih tokov. Zato moramo zavzeti celovit pristop in upravljati z vsemi temi vprašanji, s tistimi, ki želimo upravljati, s tistimi, ki ne. Če bomo obravnavali upravljanje migracijskih tokov, azil, vračanje, pravite, da je to v nasprotju z našimi vrednotami. Mi je žal, ampak moram reči, da se z vami ne strinjam. To bi bilo v nasprotju z našimi vrednotami, če bi Evropa zauzela avstralski model. Tisti, ki se želijo avstralskega načina življenja, želijo mogoče tudi avstralski model upravljanja z migracijami. Mi pa tukaj stvari počnemo drugače. Mi zauzamemo celovit pristop, pogledamo si vse parametre, ki jih imamo na razpolago in ukrepamo na podlagi spoštovanja pravne države. Vse naše države morajo spoštovati Ženevsko konvencijo in druge mednarodne konvencije. Vse države članice morajo spoštovati evropsko pravo. Ne vem, zakaj pravite, da zaradi tega stvari niso v redu. Sam ne vidim tega tako. Seveda se trudimo, da storimo vse, kar lahko in seveda stvari niso najboljše. Gospod Papadaskis, eno minuto imate za dopolnjeno vprašanje. Gospod Schinas. Nisem dejal, da je to v nasprotju z evropskimi vrednotami. Mislim predvsem na tabor morja in na vozlišče. Evropska politika zadržuje begunce na grških otokih. In pred kratkim smo imeli pravo eksplozivno situacijo. Na stotine beguncev živi v zelo hudih um, razmerah, ne samo v morju, ampak tudi drugo, odkar eh, otežuje življenje lokalnemu prebivalstvu. Evropska unija in države članice pravijo, da bomo z dogovorom s Turčijo zaustavili migracijske tokove, vendar pa to sedaj ne velja več. Kaj boste vi storili za to, da bi zaprli žarišča in da bi preselili begunce v sprejemne centre na celini? Zato, da zagotovimo, da jih potem lahko vrnemo v države izvora v popolnem spoštovanju zakonodaje.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 babice na Lesbosu, papež je obiskal grške otoke in eh, trudimo se za spoštovanje evropskih vrednot. Mislim, da leta 2016 ni bilo ničesar, nismo imeli nobene infrastrukture na grške otoke, začeli smo z, na začetku. Če me sprašujete, če mi je všeč, kaj se dogaja v taboru Morija, ne, ni mi všeč. To me zelo boli kot Grka in kot Evropejca, vendar pa mislim, da je to neposredna posledica enega elementa, enega parametra. Do tega je prišlo zaradi tega, ker imamo zelo kompleksno enačbo. Moramo pomisliti na to, kako smo prišli do tega trenutka, kaj se je zgodilo v zadnjih letih, kako je do tega prišlo. To moramo analizirati in lahko vam zagotovim, da bo Evropska unija storila vse, kar lahko za to. Lukas Kohut vprašanje, zelo kratko vprašanje imam za vas. Vaš portfelj tudi vključuje izobraževanje. Zanima me, kako boste v strateški okvir vključili tudi izobraževanje odraslih. Poleg tega me tudi zanima, kako boste ločeno spodbujali priložnostno izobraževanje za odrasle v primerjavi z poklicnim usposabljanjem. Hvala, to je seveda zelo pomembno vprašanje, ki tudi dopolnjuje to, kar je prej spostavila gospa Romana Tomc. Seveda, treba je okrepiti spretnosti na trgu dela in tudi izpopolnjevanje je zelo pomembno. Poleg tega pa ste sedaj tudi omenili vse življensko učenje in poklicno usposabljanje. To je seveda zelo pomembno za nas. Ne živimo več v času, ko se izobražujemo samo enkrat. Naša generacija je verjetno tudi zadnja generacija evropejcev, ki se je usposabljala samo za en sklop spretnosti. Sveda vse življensko izobraževanje je pomembno, je pa res, da bomo to tudi storili v okviru akta za spretnosti in znanja. Je pa res, da je komisarka Gabriel tudi odgovorna za ta del portfelja. Govorim o Erasmus, plus, pa tudi o Evropskem socialnem skladu. Plus. Tukaj moram državam članicam pomagati, da določijo posebne potrebe na področju vseživljenjskega učenja. Zdi se, da včasih v Bruslju pripravimo programe na takšen način, da se odzovemo na organizacijske vidike, potem pa vidimo, da ti programi ne usklajujejo in ne odražajo potrebe v držav članic. Pristop mora biti od spodaj na vzgor. Hvala sedaj pa še minuto, gospod Kohut. Dopolnilno vprašanje z mikrofonom, prosim. Omenili ste, da boste delali tudi na tem, da omogočite večjo dostopnost za vse, zlasti za manjšine in invalide. Upam, da vam bo to tudi uspelo. Zanima me, kako boste pravzaprav spodbujali recimo polsko in mačarsko vlado na tem področju. Izvolite, gospod Skinas. Ja, glede diagnostičnega dela vašega vprašanja se strinjam z vami. Delo bo zelo naporno in tudi na področju nediskriminacije imamo soglasje, ki nam tudi ne pomaga. Direktiva o nediskriminaciji, na katero se lahko tudi ponašam. Leta 2008 sem glasoval za njo, kljub temu, da je LS bil proti temu Roberta. Žal mi je, da pač nisem glasoval v duhu uh, naše stranke. Ampak res sem bil vesel in ponosen, da sem se glasoval za to direktivo. Ampak seveda, nič se ni spremenilo od takrat. Sem pa vesel, da sedaj finsko predsedstvo hoče narediti premik. 24. oktober bo potekal svet za izobraževanje in če bo fincem uspela ta odprava blokade, bo to tudi korak naprej. Sedaj pa bom dal besedo sopredsedojoči gospe Ferhajen. Sedaj pa je na vrsti Jeroen Lenar za ILS e za odbor Libe. Hvala za besedo. predsednica. Bom ponovno začel, sem vas imenoval za predsednika, tako da se opravičujem. Se pravi, predsednica, najlepša hvala za besedo. Vem, da ni več toliko prihodov priseljencev v Evropsko unijo. Vsi pa vemo, da Evropska unija ni pripravljena na nov val priseljencev in edini prav pristop do migracije mora biti celovit. Meni nadzor, solidarnost, dostojni sprejem, to je potrebno, manjka pa še vračanje. Samo ena tretjina tistih, ki ni upravičena do mednarodne zaščite, se vrne domov, ampak dru, dve tretjini ostane v Evropski uniji, s tem pa tudi škodujemo javni podpori, ki je seveda potrebna za to, da bomo poskrbeli za prave begunce. Je pa res, da moramo tukaj sodelovati z tretjimi državami in tukaj res nismo bili najbolj uspešni. Zato imam vprašanje za vas kako boste izboljšali sodelovanje s tretjimi državami, kakšne konkretne ukrepe tukaj tudi nameravate sprejeti. Hvala, gospod Lenar, sedaj pa dajem besedo gospodu Skinasu za dve minuti. Strinjam se, omenili ste enega izmed novih elementov, ki jih je treba vključiti v nov pakt za odpravo te blokade. Treba je seveda tudi izkoristi ta zagon, ki smo ga dobili. Vse je tudi zapisano v pismo v, o nameri. Bom pa seveda sodeloval z komisarko za mednarodna partnerstva in upam, da bom zjutro lahko čisto na začetku že delal na področju sporazumov o ponovnem sprejemu ti sporazumi so zelo pomembni in so tudi predpogoj za uspešno politiko. Potrebujemo tudi novo partnerstvo s temi državami, tako da bomo vsi zmagali, da ne bo poražencev. Ti sporazumi o ponovnem sprejemu ne smejo temeljiti samo na delni realnosti, ki so povezani z migracijami. Mislim, da imamo ogromno skupnih točk s temi državami, lahko jim pomagamo. Zato moramo biti dovolj inteligentni, tudi mislim, da smo, da oblikujemo te sporazume na takšen način, da bodo smiselni tako za njih in za nas, ne samo za nas, ampak tudi za njih. Imamo mehko moč, vizume, finančna sredstva, štipendije, trgovino, sodelovanje na področju izobraževanja in s tem lahko tudi sklenimo sporazume z njimi. In brez teh sporazumov ne bomo dosegli napredka na področju vračanja to bo tudi sestavni del novega pakta. Hvala, gospod Lenars, imate še dopolnilno vprašanje. Hvala za besedo. Popolnoma se strinjam z ponovnim sprejemom. Smiselno je, da začnemo sodelovati z ključnimi državami izvora in transitnimi državami. Upam, da vam bo ob strani stal tudi visok predstavnik in tudi države članice. In sicer veliko bolj, kakor pa v zadnjih petih letih. Ampak ta partnerstva ne smejo biti preveč poceni. Zato tega ne omenjam, zato, ker sem se leti sporočil, ampak zanima me, kakšna je vloga skladov, sklada Amif. Kako vam lahko ta sklad pomaga pri partnerstvih s tretjimi državami, zlasti z državami izvora in tranzitnimi državami. Minuto imate na voljo, gospod Skinas. Ja, potrebujemo nov začetek. in naš pristop mora biti celovit. Glede virov, ja, seveda imamo finančna sredstva, ampak imamo še druge vzvode. Vizumi, trgovinska izmenjava, izobraževanje, naložbe. glede finančnih sredstev, mislim, da imamo nov program za nov inštrument na Dici. Gre za inštrument za soseščino in razvoj. Tukaj imamo seveda ogromno denarja za razvojno sodelovanje. In s tem inštrumentom lahko storimo res ogromno. Hvala, sedaj pa gospod Kizljurek Zaguje. Hvala za besedo. Sam verjamem, da ni samo enega načina življenja v Evropski uniji. Imamo pa politična načela, ki seveda zagovarjajo vse te vrednote, enakopravnost in solidarnost. Zanima me, kakšne ukrepe boste sprejeli, tako da se boste soprstavili kulturnemu rasizmu in skrajnim oblikim obnašanja. Dejali ste, da je treba zaščititi naš način življenja. Dejali ste tudi, da nam zavidajo drugi naš način življenja. Se pravi, kdo nam zavida naš način življenja? Pred kom bi morali zaščititi našo kulturo? Ali je naša kultura boljša od drugih? Potem pa ste tudi omenili uh, različne oblike kamor lahko sodi tudi feminizem, ali vam feminizem ni všeč, tako kot recimo radikalizem. Ne, jaz nisem toliko za feminizem, jaz sem za uravnoteženost med spoloma, tako da tudi tukaj ne bomo imeli te kratice. Ne vem, kaj mislite s kulturnim rasizmom? Res ne vem, zakaj bi spoh to uporabljali v Evropskem parlamentu. Imamo namreč okrog 23 jezikov, toliko različnih kultur, toliko različnih narodnosti. Kje je tukaj kulturni rasizem? Jaz vidim kulturno bogatstvo in kulturni ponos. sem sem prisluhnil in res se sprašujem, kje je kulturni rasizem. Nikoli nisem verjel v ta koncept, nikoli ga niti nisem doživel, niti ne vem, kaj pomeni. In ko si pogledam naše programe, Ustvarjalna Evropa, Erasmus, plus, mi počnemo čisto nekaj drugega, kakor pa je vključeno v naših obtožbah. Ne, ne, mi spodbujamo mlade, da potujejo, da razumejo druge kulture, mi spodbujamo trgovinsko izmenjavo. Kje je kulturni rasizem v Evropi? Res bi ga rad odkril. Seveda razumem, da obstaja strah pred kulturno nadvlado. Jaz se s tem strahom ne strinjam in ga tudi ne doživljam, kajti. Naša moč leži v naši raznolikosti, v raznolikosti naših jezikov in načina evropskega življenja. Evropska kultura, prej sem dejal, da nam jo drugi zavidajo, recimo Kitajci hočejo oditi v Louvre in hočejo videti našo kulturno dediščino. To sem mislil. Nisem imel v mislih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 iz Lirika ali imate še dodatno dopolnilno vprašanje, bom nadaljeval v grščini, morda se bom z kandidatom za podpredsednika bolje razumel. Kulturni rasizem je koncept, ki obstaja v vseh jezikih. Recimo, mi imamo politični rasizem, tudi v Nemčiji obstaja ta koncept. In moram povedati, da je ta koncept vseeno zelo pomemben na nek način kajti je nekaj, kar nasprotuje raznolikosti. Evropa mora biti seveda združena v raznolikosti, ampak marsikdo je že rekel, da je multikulturalizem propadel v Evropi. Zato je zelo pomembno, da podpiramo različne kulture in kaj boste vi storili, da bodo različne kulture tudi delovale in živele v sožitju v Evropi. Gospod Skinas. Kulture uspevajo v sožitju, kadar se lahko med sabo pogovarjajo grški poslanci z ciprskimi poslanci, pa uh, tudi ko nov kandidat za podpredsednika govori grško, da vsi govorimo v enem jeziku ali pa v različnih jezikih in se hkrati razumemo. Mislim, da kulturni rasizem ne obstaja v Evropi, kajti v Evropi razmišljamo na drugačen način. Najlepša hvala. Sedaj pa dajem besedo gospe Homskinel, ali sem prav spregovorila vaše ime? Minuto imate na voljo. Hvala za besedo, gospod Skina, sem predstavnica odbora za zaposlovanje. Nekaj bi vas želela poprašati glede mladih. Stopnja brezposobnosti za mlade je res previsoka. Poleg tega so tudi delovni pogoji za nas če dalje hujši. Treba je tudi povedati, da, kot sem že predajala, je stopnja brezposelnosti zelo visoka. Ogromno je mladi, ki spoh ne more najti delovnega razmerja za nedoločen čas. Poleg tega pa se nam tudi kratijo pravice. Veliko krat moramo sprejeti prekarno delo, negotovo delo, gospod Skina, zanima me, kako boste izboljšali razmere za mlade delavce in jim tudi omogočili dostop do kakovostnega in dostojnega dela, hkrati pa boste tudi zagotovili zaščito njihovega dela. Sama politika na področju izobraževanja ni dovolj. Včasih imamo tudi recimo delavce z visokimi kvalifikacijami pa morajo upravljati delo, ki sploh ni skladno z njihovo izobrazbo. Gospod Skinas, dve minuti imate na voljo. Ja, zastavili ste zelo dobro vprašanje, ki seveda odraža evropsko protislovje. To protislovje pa je sledeče. Nikoli nimamo še toliko evropejcev na trgu dela, kakor pa sedaj. To so res zgodovinske številke. Kljub temu, da imamo če dalje več zaposlovanja in dela, pa obstaja huda neenakost in tudi otežen dostop do trga dela. Poleg tega pa delo postaja če dalje bolj prekarno in negotovo. To so evropski problemi. Mislim, da bi bilo ponesrečeno, če bi Bruselj ponudil samo eno rešitev za različne trge dela v vseh državah članicah. Seveda imamo evropsko upravljanje v okviru evropskega semestra in tukaj komisija z priporočili za države članice izpostavi določene ukrepe, s katerimi morajo sveda države članice izboljšati zadevno politiko. In okrog 70 odstotkov teh priporočil je povezanih z delom, z zaposlovanjem in zdravstvom. Evropski semestr je nekaj, kar moramo še podpirati v prihodnosti, poleg tega pa moramo tukaj uporabiti tudi socialni sklad za večjo vključenost. Ogromno denarja je tudi namenjeno za doseganje vključenosti. Glede mladih, no, komisarka Gabriel je tudi odgovorna za poklicno usposabljanje za Erasmus, in prav tukaj imamo še več možnosti, da okrepimo usposabljanje mladih. Najlepša hvala. Ali imate še dopolnilno vprašanje? Minuto imate na voljo. Hvala, zanima me nekaj glede plač za vajence. To nas zelo skrbi. Zanima me, kaj bo storila komisija na tem področju, ali bo morda tudi predlagala še dodatne pobude za izboljšanje dela vajencev. Morda je to treba zapisati v neko pogodbo, čisto na koncu pa bi želela omeniti še nekaj v zvezi z imenom vašega portfelja. Prosili so vas, da spremenite ime, jaz pa bi vas želela prositi nekaj drugega. Ime mora odražati to, kar mora biti Evropa. To mora biti Evropa, ki vključuje vse in ki je tudi varna za vse in mora tudi temeljiti na evropskih vrednotah. Se pravi, s tem imenom veliko bolj odražali vsebino vašega dela. Sveda strinjam se z drugim delom vaše trditve, strinjam se z vsebino in že dve uri sem vam želel pojasniti, kako jaz gledam na svoje delo, ki pravzaprav je tudi zelo blizu temu, kar ste pravka povedali. Glede vajencev. Praktikantov. Strinjam se, da mora biti tudi njihovo delo dostojno in ne negotovo in prekarno. Kajti na takšen način bo smiselno in takšno delo je smiselno samo, če je časovno omejeno, da je vse konkretno tudi določeno, da gre za pridobivanje spretnosti, da gre za pripravništvo in seveda plača je tudi nujna če ti pogoji niso izpolnjeni, potem pripravništvo je nekaj drugega kot pa pripravništvo. Tudi komisija bo delala na tem, sam bom sodeloval s komisarjem Šmitom, tako da bomo izpolnili vse te pogoje. Najlepša hvala. Sedaj pa gospa Riba Ihiner za zelene. pravica do umetnega uh, izražanja je bilo seveda tudi zelo izpostavljeno v zadnjem času. Moram tudi povedati, da obstajajo vlade, ki kršijo te svobode umetnega izražanja. Kultura je zelo pomembna eh, metoda in orodja za oblikovanje uh, družb, ki so vključujoče in niso rasistične. Ampak ogromno je cenzure in omejevanja kulturnega izražanja, kar zelo vpliva na manjšine, na ženske, na skupnost LGBTI oziroma na skupine, ki so kritične do establishmenta. Cenzura mora biti uh, eh, zato zelo dobro nadzorovana. Zato me tudi zanima, kaj bo storila komisija, da bo spodbujala umetniško izražanje kot nek izraz in svobodo v Evropski uniji. Najlepša hvala. Tri minuti imate na voljo. Gospa Riba je jih imela vse naše države članice so demokratične in tudi spoštujejo listino temeljnih svoboščin. Sam, tako kot komisar in tudi kot posameznik, ne verjamem, da je treba disciplinirati takšno umetniško izražanje. Jaz spoh ne razmišljam na takšen način, to ni del mojih vrednot. Kulturno izražanje, ustvarjalno izražanje, se pravi pisanje, ustvarjanje, to je nekaj, kar je tudi sestavni del evropskega načina življenja. To nas tudi opredeljuje, smo enkratni in uh, prej sem že dejal, da nam marsikdo to tudi zavida. Vem, da ste imeli v misli tudi določene primere, ki jih sam ne poznam. Ampak Moramo vseeno povedati, da je to tudi zelo povezano z neodvisnostjo pravosodja. Nisem jaz, niti Evropska unija, tisti, ki lahko poseže v pravosodje posamezne države članice in jim tudi narekuje, kar je dopustno in kaj ni dopustno. To urejajo same države članice, lahko pa seveda. Vam tudi povem, da bom se ustreznimi službami komisije in tudi z Marijo Gabriel pročil posamezne primere, ki so povezani z evropsko pristojnostjo. To bi nas tudi zanimalo. Seveda želimo izvedeti, kaj se dogaja v državah članicah. Mrs. Riba Ichiner, do you have a follow-up question? Imate še dopolnilno vprašanje? Dobro, bom podala konkreten primer. Določene vlade so sprejele ukrepe za boj proti terorizmu v realnosti, pa kaznujejo skupine, ki sem jih že prej omenila. Recimo v Španiji imamo pevca, ki so ga obsodili na zapor zaradi eh, besed v njegovi pesmi. In Evropska komisija v Belgiji je tudi dejala, da ne velja nalog za pripor, ki je bil izdan proti temu umetniku. Res me zanima, kako bo Evropska komisija poskrbela za to, da se ta vrednota spoštuje v Evropi in da nikogar ne boste nagnali v zapor zaradi njegovih umetniških del. Bom še enkrat ponovil to, kar sem na začetku povedal. Ustvarjalnost je seveda vse splošno načelo, ne poznam tega primera, ki ste ga pravkar opisali, ampak mislim, da gre tukaj za sam pravosodni sistem posamezne države članice v zvezi z zadevo, ki je nažalost ne poznam. V svojem poklicnem življenju sem vedno sledil načelu, da je treba spoštovati tudi razmitev pristojnosti v Evropski uniji. To je tudi Evropska unija pravzaprav ustvarila in potem se tudi številne države zgledujejo po nas. Zato recimo tukaj ne moram biti bolj konkreten v zvezi z eh, tem primerom, ki je tudi povezan z samim pravosodnim sistemom ene države članice. Hvala lepa, sedaj pa gospa Banting iz Kult za Renew Europe. Gospod Skinas, hvala lepa za vaše odgovore. Lepo, da ste s takšno odločnostjo ponovili svojo zavezo raznolikosti v Evropi. Eh, sem liberalka, da tako dodam na hitro in eh, ne želim promovirati agresivne politike identitete, ampak tudi meni všeč italijanska, eh, nemška, grška, tudi britanska kultura, ja, tudi britanska. Ne želim, da kdorkoli izven um, EU um, misli, da obstaja samo en evropski način življenja. Prvo vprašanje, kakšne bodo praktične podrobnosti vašega portfelja? Torej ste odgovorni za vse življenjsko, čezmejno učenje, potem večkrat ste imeli Erasmus. Kako boste delali s drugimi komisarji, zato da bi zagotovili to, da evropski vpliv na izobraževanje promovira kulturno raznolikost, pa tudi inovativnost eh, ter pa poklicne veščine in izobraževanje, kar je sicer manj polemično, ta drugi del. Hvala lepa. Eh, gospa Potnik. No, glede prvega dela vprašanja, mislim, da ste se da ugotovili, da se strinjava, potem pa drugi del. Kje so omejitve moje pristojnosti in pa kako se bom postavil v to širšo sliko. Naj z vami delim izkušnjo iz preteklosti. Ko sem se pripravljal na to zaslišanje in ko so mi informacije predstavile službe komisije, smo naleteli na čas, ko smo morali informirati o vsem tem, torej izobraževanju, veščinah, digitalnih vprašanjih. In tam je bilo 55 ljudi za mizo na neki točki. In eh, potem eh, sem rekel, zakaj nas je toliko? In potem sem slišal dober odgovor. Ker so to takrat naredili to, takrat in potem je šel vodja na otenika drugame in potem se je zamenjal drug šef in tako dalje. Tako dalje. Ta primer uporabljam zato, da vam pokažem. Uh, da dejstvo, da je, pod, da je predsednica vendarle menila, da potrebuje podpredsednika, ki bo odgovoren pred vami in um, pred njo seveda, zato da poskrbi za to, da um, bomo dosegli evropsko dodano vrednost iz vseh teh instrumentov. Uh, sam sem za um, to službo um, in prav zato me zelo veseli, ker ta razdrobitev mi ni všeč ni mi všeč, da eh, mi mora informacije posredovati 50 ljudi. Govorili smo o vseživljenjskem učenju, o brezposobnosti med mladimi, v veščinah, o nadgraditvi veščin in vse to je razprošeno po celotni komisiji. To mi ni všeč. In moja vloga skupaj z komisarjem za zaposlovanje in pa za kulturo, mladino šport skupaj z ministrom za kakovost, za zdravje. Z vsemi temi komisarji moramo to združiti in potem vam tukaj razložiti, kaj smo napravili, ali smo bili uspešni ali ne. Ampak saj mene boste tukaj imeli, mene pa komisijo za to. Hvala lepa, gospod Banting. Imate še dodatno vprašanje? Ja, vračamo se nazaj na ime portfelja. Zagotovo ste se pogovarjali z Urso von der Leyen, um, preden ste prišli sem, vedeli ste, na kaj boste naleteli. Ampak mislim, da vsi tukaj, leva, desna, libe, um, kult, vsi tukaj uh, smo zastali vprašanje s tem v zvezi. Uh, vi pravite, da to, kar počnete, je dobro, v redu, ok. Uh, ampak imejo vseeno slaba in neposrečna izbira. Ne bodite defenzivni ali pa rogatni. Glejte, pojdite nazaj k uh, Ursula von der Leyen in se pogovorite o drugačnem imenu. Ne vem, naprimer, zaščita evropske solidarnosti, kaj takšnega bi šlo. Nekaj, kar um, ne bo pomenilo, da bomo mi zaskrbljeni, potem bodo še evropski državljani še bolj zaskrbljeni, če jim je sploh mar, um, tisti, ki jim je mar. Uh, Torej, res prosim, bi se lahko zavezali, da se boste z Ursulo vendarle vsaj pol ure pogovarjali o tem, kar pravim. Much, minute... Hvala lepa, minuta za to. Gospod Schina, želite kaj dodati? Eh, hvala. No, lepo, da ste na moji strani. Veliko čast mi je. To je res odličen dosežek, že samo po sebi. In potem, kot sem prepovedal, Sofi Intveld. Kje smo sedaj? uporabljam, mislim, da to prej ni bilo arogantno, če sem bil arogantno, se upravičujem, ampak ponavljam. To moramo obravnavati v kontekstu tega, kar je opisala izvoljena predsednica. In to je razložila vam, vi ste jo izvolili in potem je še um, v uvodniku dodatno razložila nekatere vprašanja. In razumem vse vaše argumente v razpravi, spoštujem vse te argumente. In kot sem lahko povedal, sam to gledam pozitivno. Ne sprejemam kritike, da lahko ekstremisti zlorabijo to področje. In lahko zagotovim, da bom delal na pozitivnih plateh. In potem pravite, ja, pojdite nazaj k predsednici in ji to povete. Glede, predsednica vam je že povedala, da v Evropi razpravljamo in potem na koncu dosežemo soglasje. To je povedala izvoljena predsednica v tem uvodnikov. In to je to, to je moj odgovor. Hvala lepa, uh, dragi kandidat za komisarja. Sedaj pa še uh, zadnji v tem sklopu, oziroma zadnja, Izabel Bežumeja, Bežumeja, kult EPP. Yes, gracias, Najlepša hvala, gospa predsedujoča. Eh, gospod kandidat za komisarja, prišli smo do konca v času današnje razprave. Smo govorili o agendi za izobraževanje, o boljšem dostopu, o boju proti proti zapuščanju, izobraževanju vseživljenjskemu učenju, izobraževanju tistih, ki so starejši od 50 let, ki imajo težave z dostopom do trga in dela in o poklicnem izobraževanju. Ko govorimo o naših vrednotah in evropskem načinu življenja, je jasno, da zagovarjamo svobodo, soboščine, pravno državo. Evropa je prostor priložnosti in priložnosti ustvarjajo podjetniki, tisti, ki vlagajo, ki ustvarjajo podjetja. Rada bi videla, da ko govorite o izobraževanju, da bi spodbudili podjetniško mentaliteto, da bi dobili več podjetnikov, da bi ustvarili še več podjetij, da bi ustvarili ti še več priložnosti za vse. Najlepša hvala, gospa Berhomeja. Vprašanje se tiče naslednje situacije. Veliko krat govorimo, da z vsem našim delom na področju izobraževanja mladih, kulture ne eh, spodbujamo ustvarjanja enotnega izobraževalnega prostora in to tudi ni potrebno, kajti imamo tudi pristojnosti držav članice na nacionalni ravni. Kaj počnemo? Želimo prispevati k usposabljanju mladih zaposlenih in podjetnikov. Torej, premostiti želimo vrzel veščin, da premostimo tisto, kar potrebujemo in to povežemo s tistim, kar moramo zagotoviti in z nadgrajevanjem veščin, za to, da zagotovimo, da tisti, ki so izključeni iz tehnološkega razvoja, razvoja postanejo vključeni. Kajti, če to počnemo z našimi državljani, potem tudi neposredno pomagamo gospodarstvu in družbi. To ne počnemo za nas in za njih, gre za neposredno povezavo, neposredne posledice, s tem ustvarjamo delovna mesta, bogatstvo in rast. Podjetništvo in da se osredotočimo na ustvarjanje podjetij, ne vem, tega tudi ne moremo zapovedovati iz Evrope, ne moremo ljudem govoriti, da morajo vsi postati podjetniki, moramo jim dati izobrazbo, veščine, jezike in tako dalje. Veliko naših eh, programov, kot je Junkerjev načrt za uh, ulaganje obzorje 2020, vsebujejo ravno ta element podjetništva. Hvala lepa. Sedaj pa še zadnje dodatno vprašanje za vas, gospa Benjamin Benjamin. Ja, najlepša hvala, gospa predsedujoča. Najlepša hvala za vaš odgovor. Sama menim, da se podjetniki rodijo podjetniki, se pa tudi izobrazijo za to. Seveda ne moramo nikogar prisiliti, da postane podjetnik, vendar pa mora Evropa poskrbeti za to, da imamo več podjetnikov, da imamo več tistih, ki želijo zagotoviti delovna mesta, ki želijo ustvariti podjetja, kajti tisti so. Tudi, tisti, ki pomagajo plačati davke, prispevke in vzdržujejo pravno državo in državo blaginje v Evropi. Torej, ustrajam pri vprašanju. Tega ni v poslanici nove predsednice če obstaja kakršnikoli element v izobraževanju za to, da ustvarimo nekakšen zagon in navdušenje pri otrocih glede tega, da postanejo podjetniki. Ne, v moji poslanici tega ni. Tega tudi ni v naših orodjih in v skladih kot enoten en sam cilj. Vendar pa imamo celoten sklop možnosti in orodi, s katerimi lahko identificiramo veščine in znanja, ki jih potrebujemo in kjer smo šipki. To samo po sebi spodbudi to, da ljudje posežejo po tem, kar želijo doseči. Če ima mlad študent želja potem, da postane podjetnik, potem mu moramo povedati, kaj mora storiti za to. Ne smemo pa mu zadati nekakšen cilj za izobraževanje. To zahteva dosti širše sodelovanje in dosti bolj obsežno delo tukaj v Evropskem parlamentu in v državah članicah. Hvala lepa. Sedaj smo zaključili z drugim krogom vprašanj. Res, hvala lepa. In Juan Lopez Aguilar, moj sopredsedujoči, bo sedaj eh, prevzel predsedovanje. Ja, hvala lepa. 25 eh, eh, teh krogov smo sedaj imeli. Nekoliko smo presekli naš dodeljeni čas, se približujemo koncu, ampak preden bomo končali, boste dobili še zadnjo besedo, gospod Hinas. Za pet minut, prosim, še za zaključno izjavo. Hvala, zelo pozno je, gospod predsednik. Hvala lepa za to bogato in široko razpravo. Izkazalo se je, da je nekaj zelo očitno. vsi smo zelo zauzeti uh, eh, in goreče delate za napredek v svojih odborih. To je jasno. Potem kot drugo, preden prosim za vaše zaupanje in podporo, prosim, da poštevate to, da prej nikoli ni obstajala uh, takšna funkcija. To je čisto nova naloga. In predvsem se moramo vprašati, zakaj je to nova naloga, zakaj je to sploh nujno v tej novi komisiji in zakaj se je izvoljena predsednica odločila za to vlogo. Upam, da sem vam danes uspešno razložil, zakaj gre. Res je, ta funkcija je morda nova, ampak eh, problemi pa so stari in vse je ukornjeno v razvoj naših družb tekom časa to je potem pripeljalo na plan silose, segmentacijo, razdrobitev. Sedaj pa bi z drugimi komisarji skupaj lahko tukaj dosegel napredek na teh področjih. Tako lahko nadgradim to, kar je bilo že obljubljeno julija. In potem še nekaj, kar je zame relevantno. Uh, um, sami pa drugi lahko to oblikujemo neko skupno retoriko, um, v lepo zgodbo o praksah, o raznolikosti naši uh, tradiciji, bogatstvu in potem lahko res oblikujemo te odporne in strpne družbe za prihodnost. Pred nami je sicer veliko izzivo, ampak upam, da boste sprejeli moj skromni prispevek k napredku. In upam, da bo v naslednjih petih letih lahko skupaj delali na tem in da se vidi dobre rezultate. Hvala. It's us to thank you uh, gospod kandidat eh, za podpredsednika Skenas. Res hvala lepa vam in pa tudi vsem poslancem, ker vas je bilo toliko tukaj, čeprav je že pozna ura. Za zaključek bi še nekaj dodal. To je bila dolga razprava, več kot tri ure je trala. Uh, eh, to je portfelj, ki je natrpan s pripombami, morda ogovori. Kaj ti? ja, obstaja evropski način življenja, ampak eh, to, da pa delamo tako pozno zvečer, to pa ni v skladu z evropskim načinom življenja, to pa lahko rečem. In še nekaj, ja, morda res obstaja evropski način življenja, ampak ta verzija tukaj ne sme biti zavezujoča. Če že obstaja evropski način življenja, potem um, moramo biti um, vključujoči, odprti in moramo vedno poštevati raznolikost in pa pluralizem. Torej, hvala lepa vsem, da ste ostali tukaj. Skupaj z drugo predsednico pa vaše. Bova še vodila se stare koordinatorje, tako da bomo še opravili oceno te razprave do sedaj. Res, hvala lepa, gospod Skidas. Veliko sreče. Thank you. Oh odsumije. Äh, Od... No, tudi z moje strani, res hvala lepa, gospod Hinas, kot prvo. Kot eh, smo pričakovali, to je bila zanimiva, obsežna razprava. Res hvala lepa, da ste odgovorili na vsa zastavljena vprašanja. In hvala lepa tudi vsem poslancem za vprašanja, kajti tudi vi ste bili del te zanimive razprave ta večer prav tako hvala lepa um, hvala eh, lepa Zagilarju, so predsedujočemu, odlično sta sodelovala ta večer in hvala lepa tudi vsem službam, ki so organizirale ta sestanek, tako da je šlo vse gladko. Sedaj pa je naša naslednja naloga to, da moramo oceniti to, kar smo slišali ta večer. torej četrt čez deset, um, skupaj z kvadratri slibe pa kulta, torej se zastanemo v ASP 1G3. Torej, vsi kvadratri lepo prosim, da pridete v menjeno dvorano. In drugi pa, da ste malce tiše, lepo prosim, tako da se lahko razumemo tukaj med seboj. Prosim, trenutek tišine, pozornosti. Nismo še končali. Sestanek koordinatorjev bo potekal Um, torej v um, ASP 1G3, 15 čez 10, kvadratelj Libe in pa Kulta, prosim, da pridete pravočasno, tako da lahko zaključimo s tem delom. Um, odbor EMPL uh, kot uh, pridružen odbor pa je tudi povabljen in um, eden izmed um, um podpredsednikov bo tam. Torej, prosim, um, ASP G3.